So, liebe Kolleginnen und Kollegen, recht herzlich willkommen. Tako, spoštovane kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni na današnjem zasedanju odbora za zaposlovanje. Lep, lep pozdrav tudi komisarki Marijan Tyson, ki je pristojna področje, ki smo jo danes povabili, da se odeleži tretje točke na dnevnem redu. Gre za prvi krok razprav glede strukturiranega programa, ko gre za letošnji delovni program in prihodnji delovni program. Opozoriti vas moram na to, da smo za danes zato namenili nekoliko več časa. Torej, predvideli smo več časa za razpravo s komisarko. Mislim, da bo tri četrt ure dovolj za zelo podrobno razpravo. Najprej pa druge točke na dnevnem redu, sprejetje dnevnega reda. Tu ni nikakršnih pripomb. In drugič, razen finščine, hrvaščine in gelščine, imamo vse jezike na voljo, tudi malteščino. Ampak uh, gospoda Kaza še ni z nami, na to bo lahko užival v malteščini, ko se nam pridruži. Z nami je tudi mm, na prošnjo gospe Ulfskog eh, skupina obiskovalcev in sicer gre za deset članov eh, združenja SAKO iz Finske, tako da lepo pozdravljeni. In tretjič, na kratko, naj vas obvestim glede tretjega srečanja delovne skupine za Grčijo. 15.3. smo govorili z gospodom Katogalusom glede trenutnega stanja pri pogajanjih. Predvsem smo se osredotočali na reformo pokojninskega sistema v Grčiji. Minister nam je zagotovil podobne informacije in nas obvestil tudi o stanju na področju brezposobnosti mladih in um, pri delu na črno v Grčiji. Aktualno je bilo seveda tudi vprašanje migrantov v Grčiji in eh, tega, kaj lahko Evropska unija stori na tem področju. Poglobili smo se tudi v glavne značilnosti pokojninske reforme in se odločili, da pripravimo še eno skupino za spremljanje. Prvo srečanje naj bi potekalo prejšnji teden, ampak grški kolegi so nas obvestili, da bi jim bilo ljubše, če prestavimo ta obisk. Grški kolegi so imeli namreč polne roke dela s pripravami na razprave v evroskupini glede aktualnih zadev v Grčiji. Tako da bomo določili še dodaten eh, datum za obisk skupine. In sicer to bomo storili v četrtek na sestanku koordinatorja našega odbora. Imeli smo tudi delegacijo v Bratislavi v luči slovaškega predsedstva svetu. Potekala je tudi razprava z ministrom eh, za delo, socialne zadeve in družinske zadeve. In potekal je sestanek z odborom za socialne zadeve Evropskega parlamenta in našim odborom. Potekalo je tudi srečanje z deležniki, tako da smo dobili pregled tega, kakšni bodo cilji slovaškega predsedstva. Sedaj se moramo pomuditi še z naslednjo točko. Tu gre za prizadevanja, da bi podpisali konvencijo ILO za boj proti suženstvu. Naj vas opozorim na to, da bomo danes po zasedanju odbora od 18.30 na drugem nadstropju, tako imenovanem Balkan Area, imeli dogodek, s katerim naj bi pozvali k kampanji za podpis um, pobude, da države rati, ratificirajo konvencijo MOD o boju proti suženstvu. Tako da vas vabim, da se tega dogodka udeležite. In še zadnje obvestilo predsednika. 30. 30. maja bo od 3 do 7 potekalo srečanje odbora. Empel, kar je dokaj neobičajno. Dogovorili smo se, da se sestanemo ob petih popoldan, zato da lahko zadeve raže uskladimo z drugimi urniki potovanj. Od 15.30 do 19.30 bomo zasedali, na voljo bo tudi tolmačenje. Dnevni red in točke dnevnega reda pa ostanejo nespremenjene. Tako. To sem želel povedati v vodoma. Sedaj pa prehajamo na točko dnevnega reda številka 3. Gre za del strukturiranega dialoga s komisijo. Tako da, gospa komisarka Merijan Tajsen, lepo pozdravljeni. Spustimo se v razpravo. Najprej bomo dali besedo gospe Tyson, na to poročevalcem v senci in v skladu z običajnim postopkom, na to še drugim članom odbora. Gospod Tyson, prosim. Much, uh, Chairman, Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovani poslanci, ko sem vam predstavljala delovni program komisije za leto 2016 eh, na zadnjem strukturiranem dialogu novembra 2015 sem risala vse izzive, s katerimi se sooča z Evropa. Evropa. In dejala sem, da sedaj ni čas, da bi delovali tako kot običajno, da je treba tesno sodelovati, če želimo doseči rezultate. V mestnem času nam je na podlagi sodelovanja z, do, us, uspelo doseči veliko. Veliko brezposelnih je spet vključenih na trg dela. Skupaj z vašo podporo smo uspeli vzpostaviti platformo za boj proti neprijavljenemu delu in pripravili smo tudi platformo za iskanje zaposlitve po celotni Evropi, platformo EURES. Najlepša hvala gospodu Pirinskiju, gospodu Bekerju in drugim poročevalcem za predano delo na poročilih. Ampak ne smemo počivati na lovorikah. Od novembra lani je bila naša unija pogosto pod preizkušnjo. Pravzaprav prehajamo iz krize v krizo. Od teorij terorizma prek eh, begunske krize spet do terorizma. In ti dogodki so pod vprašanje postavili tkivo naše družbe in naše unije. Prav tako pa so nas spomnili, kako zelo pomembno je, da ohranjamo in eh, spodbujamo spoštovanje skupnih vrednot. Naj izpostavim, da bomo še naprej tesno sodelovali za zagotavljanje rezultatov. Najprej si pogledamo socialne pravice. 8. marca sem na plenarnem zasedanju predstavila eh, stebr za socialne pravice. Gre za pomemben, bistven del eh, našega skupnega delovnega trga. To je pomemben element, če želimo zagotoviti uravnoteženost eh, zahtev trga dela z zahtevo po močni socialni zaščiti. Evropska unija si prizadeva za izboljšanje kakovosti življenja vseh evropskih državljanov. In ravno to ravnotežje, ki sem ga izpostavila, je zelo pomemben del našega socialnega modela, ki ga pogosto številni postavljajo pod vprašaj. To je vseeno pomemben del naše rasti. S tem se lahko odzivamo na socialna nesorazmerja in prikrajšanost. Poleg tega ta mehanizem deluje kot eh, ekonomski stabilizator. Ne moremo pa pozabiti na to, da živimo v novi družbi, ki se osredotoča na digitalizacijo in inovativne poslovne modele. Prišel je čas, da odprto razpravljamo o tem, ali je evropski socialni sistem še vedno takšen, da služi svojemu namenu. Treba je preučiti, ali naše socialne politike res podpirajo naše državljane. Ali so ti ustrezno zaščiteni pred tveganji? Ali so dovolj pomonomočeni, da lahko izpolnjujejo in dosežejo svoj potencial? potencial na trgu dela in ali so zmožni celovito delovati v družbi. Pri oblikovanju odgovorov na ta vprašanja pa je treba upoštevati tudi krepitev konkurenčnosti in odpornosti naših gospodarstv na šoke, kar pomeni, da si treba prizadevati za novo konvergenčnost. Vse to najdemo pod prvim stebrom, ki se nanaša na socialne pravice. Pripravili smo že okvir teh socialnih pravic in sedaj poteka širše posvetovanje. Pogovarjamo se z vsemi de deležniki na evropski ravni. Pripravili smo strukturiran dialog s socialnimi partnerji. Naslednjič boste spregovorili z gospodom Larsnom o teh vidikih in sicer prihodnji mesec. Potekali pa bodo tudi formalni dogodki v več državah članicah. Komisija je pripravljena sodelovati na katerem koli dogodku, ki ga boste pripravili v lastnih vodilnih enotah, zato da bomo razširili to sporočilo povsod po Evropi. Spoštovani kolegi, razprave potekajo tudi na ravni mednarodnih organizacij. Tudi v Davosu so razpravljali o prihodnem delu, pa tudi v OECD in MOD. Tudi pri teh organizacijah moramo jasno predstaviti naše stališče. Težave so jasne, iščemo pa odgovore, tako da se veselim vaših prispevkov. 8. marca sem prav tako predstavila predlog za revizijo direktive o napotitvi delavcev iz leta 1996. Nekateri v tej dvorani se verjetno dobro zavedati, da je bil predlog um, obravnavam nekoliko prehitro in preuranjeno. Spet drugi pa boste izpostavili, da predlog ni bil podan dovolj zgodaj in da ni šel tako daleč, kot bi si želeli. Pozdravljam tudi imenovanje gospe Moran Šatje in gospe Jongerjevs kot uh, soporočevalk in prepričana sem, da bosta odigrali pomembno vlogo, ko bo prišel čas, da parlament obravnava predlog. Kot veste, je komisija prejela 14 utemeljenih eh, mnen nacionalnih parlamentov. Tu gre za 22 glasov od 64 možnih glasov strani držav članic, kar pomeni, da smo izpolnili minimalno mejo za soglasje, ki znaša 19 držav. Tu gre za podporo notranjega trga in spodbujanje prostega pretoka ljudi na podlagi jasnih pravil. Pravil, ki so pravična za vse in ki se jih na terenu tudi izvaja. Menimo, da je naš predlog dobro uravnotežen in da spoštuje načelo subsidijarnosti. Seveda pa bomo previdno preučili tudi mnenja vseh parlamentov, ki so nam poslali dopise. Te dopise bomo podrobno preučili. Tudi komentarji, ki smo jih prejeli, so zelo raznolike narave. In seveda bomo v kolegiju v kolegijalnem duhu razpravljali o poti naprej. Potem imamo tu tudi akt za dostopnost um, in vprašanje, kako urediti zadeve za osebe z oblikami invalidnosti. Lani sem predlagala, da sprememo akt za dostopnost. In z veseljem vam sporočim, da smo od tedaj dosegli velik napredek v delovni skupini za socialna vprašanja, pod vodstvom nizozemskega predsedstva. Skupno stališče držav članic sicer še ni izoblikovano, ampak potem, ko je se komisija odločila, da bo spregovorila o javni dostopnosti do spletnih eh, strani v obliki direktive, sem prepričana, da se bodo v svetu potrudili, da dosežejo dogovor tudi glede akta za dostopnost. Pomembno je, da vaš eh, odbor spremlja postopek, ker boste pripravili mnenje glede tega predloga. In zato vam bom še naprej na voljo za nadaljne razprave in kakršnakoli pojasnila, ki bi jih morda želeli. Glede oseb z oblikami invalidnostmi lahko pozdravim mm, poročilo gospe Helge Stevens na lastno pobudo glede izvajanja konvencije Združenih narodov glede invalidov, predvsem, ko gre za un, delovanje komisije UNCRPD. Mi trenutno pripravljamo poročilo o napredku glede agende za dostopnost. Vendar pa ta postopek a, traja nekoliko dolgo zaradi veliko udeležencev v razpravi. Prejeli smo več kot tisoč odzivov in večina od teh je bila podanih strani invalidov. Glede preostale zakonodaje na področju zdravja in varstva pri delu, kot veste, smo veliko delali na karcinogenih in mutagenih snoveh. Zaščita delavcev je v samem osrčju prizadevan komisije. Lani smo vas obvestili, da bi radi na seznam direktive iz leta 2014 uvedli več karcinogenih in mutagenih snovi. In nedavno smo to obvezo tudi izpolnili. Omejili smo izpostavljenost 13 snovem, ki lahko povzročajo raka. Zaradi tega bo prišlo do manjše pojavnosti raka povezanega z delovnim mestom. Kot veste, ima rak velik vpliv na delavce, njihove družine in družbo nasplošno. Predvsem kristalin silika smo izpostavili kot eno izmed nevarnih snovi, ki se pogosto uporablja v proizvodnih postopkih. Nekateri sektori so močno izpostavljeni tej snovi, ker se prenaša prek znak zraka. Je uh, vodilni razlog za, v, za nastanek silikoze in uh, pljučnega raka. Predlog komisije bo tako zaščitil delavce postot po Evropi, tudi v gradbenem sektorju, ki predstavlja skoraj 70 odstotkov vseh delavcev, ki so izpostavljeni tej snovi torej kristalnemu silikonu. Lahko vam zagotovim, da se delo komisije tu ne bo končalo. Še naprej bomo preučevali novo porojujoča se tveganja in ustrezno prilagajali obstoječo zakonodajo. Varnost in zdravje naših delavcev je, kot rečeno, naša vsakdanja prioriteta. Potem je tu še uravnoteženost poslovnega in zasebnega življenja, predvsem za starše in skrbnike, ki so zaposleni. Gospe Mareni bi se rada predvsem zahvalila za predanost eh, temu dosjeju. Danes dopoldan ste se pogovarjali eh, z našimi službami in GD Just v skupnem, eh, na skupnem zasedanju GD FEM in odbora za zdravstveno vprašanje. Tako da podpiramo podpiram tudi gospod poročevalko Blinkevič Jute in gospod Ždanuko in jima želim veliko uspeha pri poročilu. Kot veste, pri tej novi pobudi predlagamo alternativen predlog, potem ko smo umaknili direktivo o materinskem dopustu. Vemo, kako zelo blizu vam je bila te, ta direktiva ampak ugotovili smo, da s tem predlogom ne bi mogli izboljšati statusa quo za starše, ki so zaposleni. Sedaj smo predložili nekoliko bolj obsežno strategijo, ki se bolje odziva na potrebe in zahteve današnjih delovnih staršev. Želeli bi odpraviti tudi ovire za starše, tako moške kot ženske želimo zaščititi starše in um, skrbnike, torej tiste, ki niso starši. Spoštovane dame in gospodje, kot sem dejala v vodoma, je begunska kriza pod preizkušnjo postavila Evropsko unijo in države članice. Treba se odzvati na potrebe migrantov in uh, zagotoviti njihovo vključevanje in integracijo na trg dela in družbo. Integracija je seveda v pristojnosti držav članic, vseeno pa moramo odigrati pomembno vlogo pri zagotavljanju podpore in spodbud za ukrepe držav članic, naprimer tako, da spodbujamo izmenjavo dobrih praks, zato da bi zagotovili zgodnjo integracijo in uporabo razpoložljivih sredstev financiranja iz Evropske unije. Evropski socialni sklad že financira številne uspešne integracijske programe po Evropi. Da spodbudimo vključevanje na trg dela, je treba zagotoviti usposabljanje na področju jezika, predvsem za otroke, in tudi poklicno usposabljanje. Treba je zagotoviti tudi priznavanje obstoječih veščin in izobrazbe beguncev. Begunci lahko okrepijo naša gospodarstva. Tudi prihodnja agenda bo zagotovila večjo preglednost pri priznavanju kvalifikacij iz tretjih držav. Če sklenem, integracija beguncev na naše trge dela bo zagotovo prinesla koristi, ki bodo pokrile stroške integracije. Ta agenda je tudi koristna za migrante in predstavlja izvrstno priložnost, če to priložnost seveda ustrezno izkoristimo. Spoštovane dame in gospodje, četrte agende za veščine ne bom še enkrat predstavljala. Skupaj s kolegom Navraščičem sva jo predstavila pred enim mesecem. Prav tako se ne bom spuščala v evropski semester. Razprave so se zaključile namreč prejšnji teden, ko so, sprejet, ko so bila sprejeta priporočila, da posamezne države skupaj z Dombrovskisem in eh, Moskovicijem bomo konec junija, torej čez tri tedne, pripravili ustrezno sporočilo. Naj pa vas spomnim, da je komisija pozvala na obnovitev partnerstva med eh, socialnimi partnerji in evropskimi institucijami. Socialni partnerji in Evropska komisija so okrepljeno sodelovanje tudi potrdili številnimi ukrepi. Na, naprimer, v skladu z 153. členom glede posvetovanja z delavci smo začeli posvetovanje aprila 2015 in um, imeli smo tudi konferenco o ravnoteženju zasebnega in poslovnega življenja oktobra. S to vrstnimi dogodki bomo še nadaljevali, ker je gospod Juncker eh, dejal, da lahko socialni trg dela lahko deluje samo, če imamo dobro delojoč socialni dialog. Spoštovani predsednik, spoštovani člani odbora. Predsednik Juncker je, od, je obljubil, da bo ta komisija velika pri velikih zadevah. In eh, področje, s katerim se ukvarjate vi, je res veliko, zelo pomembno. Treba iz, ponovno zagotoviti zaupanje naših državljanov in zato potrebujemo vašo podporo pri pobudah, ki jih podamo in veselim se nadaljnega tesnega sodelovanja z vami. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospa komisarka, najlepša hvala. Sedaj se bomo spustili v razpravo. Prvi krok razprav bo namenjen koordinatorjem in koordinatorkam ali pa njihovim namestnikom in namestnicam. Najprej pa dobi besedo Tomas Mann. Najlepša hvala. Gospa komisarka, mislim, da je postajalo jasno, v katero smer se mora premakniti Evropa, zato da ne bomo pozabili na socialne pravice. Mislim, da je to tisto, kar je najpomembnejše. V naših državah imamo izkušnje glede stopnje integracije beguncev. Nekatere države zagotavljajo popolno integracijo, druge pa sploh ne, tako da morajo to še nadoknaditi. Gre namreč za naložbe v ljudi. V nekaterih državah se te naložbe popolnoma izkoristijo, v drugih pa sploh ne. Treba je zagotoviti ravnoteže pri tem. Treba je zagotoviti humanitarno namestitev. Treba je preprečiti, da jih eh, prepustimo lastni usodi. In pri tem je treba izpostaviti tudi, da mora biti nastanitev dostojanstvena, nič drugega ni sprejemljivo. Poleg tega je treba ljudem jasno povedati, da zaradi tega ne moramo opustiti mm, socialnih obveznosti držav članic. V nekaterih državah eh, vidimo, da države znižujejo svoje dokaj visoke socialne standarde zato, da ugodijo evropskih organizacij. In nadaljni to vrstni ukrepi bi bili nesprejemljivi. Finančno vprašanje namreč odpirajo tudi politično vprašanje. Ljudi pa pri tem ne smemo pustiti prepuščenih sami sebi. Energično smo se borili, naprimer, za vključevanje mladih na trg dela in takšen zagon potrebujemo tudi druge. Tudi našim državljanom je treba jasno povedati, da jih ne bomo pustili na cedilu, da ne bomo zniževali standardov. To je treba jasno povedati tudi invalidom in tistim, ki jih ogroža revščina. Takšna pomembna sporočila je treba jasno izpostavljati. Potem naj povem, da sem imel priložnost se udeležiti dogodka v Silicije v Dolini. Tam smo izkusili tudi, kakšno je življenje tam. Videli smo, kakšno je mnenje tistih, ki delajo v Silicijevi dolini. Merijo pač, da če si neuspešen, si za to kriv sam, ker ne delaš dovolj. Tudi Marian Tyson je bila prisotna in zanimivo se je bilo dolžiti dogodka na univerzi. Zanimivo je bilo spregovoriti s študenti, ki so dejali, da obžalujejo, da nimajo takšnega socialnega sistema kot mi v Evropi. Mi imamo pa ugosto občutek, da so to zadeve, ki so same obmejne, o katerih sploh ni treba govoriti, ampak za to področje se je treba boriti. Da, potrebujemo evropski socialni model, socialno socialni trg in mislim, da je to tisto, kar je bistveno za Evropo. In ne na zadnje še vprašanje migrantov. Mislim, da ni pomembno samo to, da se naučijo jezika države, v kateri bodo živeli, ampak da dojamejo tudi vrednote te države. In to pomeni več kot samo učenje jezika. Treba je preučiti tudi, katere so tiste vrednote, ki poganjajo nas kaj je tisto, kar nas žene naprej. Včasih se tega niti ne zavedamo v vsakodnevnem življenju. Kot begunec eh, lahko prilagodim mm, življenju v neki državi, če razumem, kaj spada v kulturo te države in kaj je pri tej kulturi bistveno. Tako da jim je treba dati možnost, da naberajo lastne izkušnje. Tako da bomo na koncu lahko rekli, da um, živimo v družbi, kjer dopuščamo, da se drugi prilagajajo na naši družbi in o njej učijo. Če nam bo uspelo to zagotoviti, potem bo naša družba dobro delovala in mislim, da lahko k temu pritegnemo tudi komisijo. Mislim, da si ta tudi prizadeva za to, saj to ste dobro izpostavili. Rodriguez. Sedaj pa Marija Joao Rodriguez za SND. Thanks, uh, um... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Veliko veseljem je, da lahko spregovorim z našo komisarko, ne le kot polnopravna članica tega odbora, ampak tudi kot poročevalka za Evropski stebr socialnih pravic. Spoštovana komisarka, kot zelo dobro veste, se Evropska unija sooča s to sočasno krizo, Obenem želimo pridobiti politično podporo evropskih državljanov in okrepiti socialno razsežnost. To je bistvenega pomena. Zato je vaše delo in naše delo zelo pomembno za prihodnost Evropske unije. Res cenimo delo, ki ste ga upravili že od začetka svojega mandata poiskali ste novo ravnotežje v naboru socialnih ciljev, prav tako zagotavljate enake pogoje vse v financiranju semestra, spremate tudi nekatere pobude na evropski ravni in začenjate z ukrepi za dolgoročno zaposlovanje ljudi. Pred nedavnim pa ste predstavili tudi svežen mobilnosti, vključno z prenovitvijo direktive o napotitvi delavcev. To so bili zelo pomembni koraki. Kljub temu menim, da moramo storiti še več. In zato je razprava o evropskem socialnem stebru tako pomembna. Zdaj je res krajni trenutek, da posodobimo evropski socialni model in ga prilagodimo soočanju novim izzivom. Izzivom v obliki globalizacije, digitalne revolucije, energetskega prehoda. In poskrbeti moramo tudi za to, da bodo vsi delavci lahko šteli na ustrezne temeljne socialne pravice. Po drugi strani se soočamo tudi z zelo negativnim trendom, ki spodkopava naše socialne standarde. Tako zaradi pritiskov enotnega trga, kot tudi zaradi delovanja evroobmočja. In temu moramo narediti konec, saj je to zelo slabo za evropski socialni model. Steber socialnih pravic bi moral biti zgrajen tako, da bomo lahko ponovno zagnali krepito socialne konvergence, kar je bistvenega pomena za evropski socialni model. Obenem, evroobmoče tudi ne bo moglo biti dolgoročno vzdržno, če ne bo vse skupaj temeljilo na pozitivnem trendu socialne konvergence. Ta stebr bi morali opredeliti tako, da bi najprej oblikovali jasen, pregleden seznam socialnih standardov, ki jih moramo zajamčiti vsem kategorijam delavcev. Kot veste, se kategorije delavcev zelo spreminjajo, še posebej zaradi digitalne revolucije. Drugič, moramo se soočiti tudi za starajočo se demografijo, tako da bomo lahko zaključili vzdržen, vzdržen, vključujoč socialni sistem za vse evropske državljane. To je drugi temeljni izziv. Zagotovitev trajnosti sistema pa pomeni, da bomo morali poskrbeti tudi za boljše zaposlovanje. To je najbolj pomembno gonilo krepitve tega sistema. Povišati moramo stopnjo zaposlovanja na osnovi boljših spretnosti izobraževanja, vseživljenjskega učenja. Poleg tega pa moramo doseči boljše ravnovesje med poklicnim in družinskim življenjem, tako da bodo moški in ženske lahko imeli veliko bolj aktivno vlogo na trgu dela. To je res velik izziv oblikovati socialni stebr, ki bo postal obenem tudi glavni vzvod za reformo evropskega socialnega modela. Stebr pa res mora biti stebr. Zgrajen mora biti torej na instrumentih, ki bodo obvezni in bodo imeli tudi obvezne učinke. Sicer to ne bo stebr. Poleg tega moramo prestrukturirati razvoj Evropske monetarne unije in tudi Evropske unije nasploh. Hvala. Najlepša hvala. Rad bi opozoril, da smo se dogovorili, da bodo koordinatorji govorili dve minuti. Sicer veste, da sem tu zelo veliko dušen, ampak tako zelo, kot sem bil sedaj, pa tudi ne. Sedaj ima besedo gospa McIntyre. Thank you. And, um, a big thank you to my... Najlepša hvala, lepo se zahvaljujem Marjan Tyson, da je danes z nami. Zahvaljujem se tudi za predstavitev. Tudi sama menim, da je bistvenega pomena, da zagotovimo pozitiven trend za poslovanje, da ne bomo stagnirali ali nazadovali. In še posebej pomembno v tem kontekstu je, da MSP, ki zagotavlja 25 odstotkov delovnih mest, še vedno to lahko počnejo. Zagotoviti moramo rast in blaginjo ter poskrbeti, da bodo lahko vse članice Evropske unije ustrezno umeščene v konkurenčno situacijo na globalnem trgu. Dvoje sem želela omeniti. Najprej prenovljena direktiva o napotitvi delavcev, spoštovana komisarka, govorili ste o nedavno sprejetih mnenjih in toplo pozdravljam to, da boste ocenili in upoštevali ta mnenja. Z izjemo Danske so bile vse države, ki so mahale z rumenim kartončkom, vzhodnoevropske države. In nekaj, kar je pomembno, je, da ohranjamo enotnost med evropskimi državami in ne uvajamo določenih ukrepov, ki bodo vzhodne evropske države zoprstavljale zahodnim evropskim državam. Tega se moramo opaziti in poleg tega je bistvenega pomena tudi to, da Evropska komisija upošteva te države in jim zna prisluhniti, preden se odloči za kakršen koli korak naprej. Še na nekaj sem se želela na kratko navezati. Sem med tistimi, ki so dejali, da bi morali počakati, dokler ne bomo videli, kako bo z uvedbo direktive o izvrševanju, preden začnemo prenavljati direktivo o napotitvi delavcev. Po druge strani naj ti dve zadevi ne bi bili povezani. Vendar celo v predlogu Evropske komisije vidimo v prenoljeni različici sklice na določene spletne strani, ki so že vključene v direktivo iz leta 2014. Celo v samem predlogu so jasni sklici in povezave. Nekoliko me torej skrbi, kako hitro se spuščamo v to delo, če bi morali počakati na to, da se odpravijo nekatere spremembe. potem pa še zakonodaja vezana na varstvo zdrave pri delu. Še posebej zaskrbljujoče se mi zdi to v luči politike boljše zakonodaje. Zanima me, kako bo Evropska komisija poskrbela za to, da bo regulatorni odbor poskrbel za to, da vse ustrezno deluje predlagala sem, da bi Evropska komisija tudi poslala dopis temu odboru. Zaenkrat pa je bil ta postopek zelo netransparentno. Socialni partneri niso videli tega sejnega dokumenta, prav tako ni bilo nobenih komentarjev tega odbora za pregled. Kako torej Evropska komisija sodeluje z odborom, kako se lahko kaj naučimo od tega in kako bomo lahko oblikovali zakonodajo, ki bo učinkovita in ki jo bo lahko tudi izvajati. Skiriotis. Hvala, sedaj pa gospod Skiriotis. Hvala, predre. E, e, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Veselim je, da je z nami gospa komisarka. Moramo upoštevati dejstva, s katerimi se soočamo vsak dan. Opažam to, da Evropska komisija ni dosegla nobenih ciljev, ne glede na to, ali gre za socialno politiko ali za zaposlovanje v letu 2016. Države članice ne zaupajo Evropski komisiji, tudi v primeru prenovitve direktive o napotitvi delavcev z rumenimi kartončki. Enako velja tudi za različne sisteme socialnega varstva, o katerih naj bi se pogovarjali. Opažamo to, da kar naprej prihaja do prelaganja in odlogov. Obenem opažamo, da socialna država po vsej Evropi propada, na jugu Evrope je približno 24 odstotkov državljanov na pragu revščine. In govorim tudi o nekaterih polnopravnih članicah v osredju evrobmoča. Ne na zadnje so take osebe tudi v Nemčiji, naprimer, ki se morajo seliti. Ne govorimo več o mobilnosti. Mladi v svojih državah so primorani zapuščati dom in odhajati v druge države, ki so bolj razvite v tem smislu. Mi na levici ustrajamo pri našem stališču, direktiva o napotitvi delavcev bi morala spodbujati enako plačilo za enako upravljeno delo. Obenem mora jamčiti in vrovati tudi socialne pravice napotenih delavcev, delavcev v tujini. Zagotovljena mora biti tudi ustrezna socialna zaščita in pa delo delo vredno dostojnega življenja. Spoštovana komisarka, kako nameravate obraniti vse socialne pravice napotenih delavcev in kako boste za to poskrbeli v okviru predlagane direktive? In drugo vprašanje, kako bo Evropska komisija zajamčila spoštovanje pravic delavcev v okviru svežnja o mobilnosti? Hvala. Uh, Marjen Harkin se opravičuje čujem, nisem zaradi političnega um, razmišljanja na to pozabil, da dam besedo vam. Um, preveč listkov imam tule pred seboj, vem, da bi moral Merin Harkin dati besedo pred um, eh, neuklisom, tako da prosim, ne vem. No Hvala, gospod predsedujoči. No, zdelo se mi je, da izstopam v svojem roza jopiču, očitno ne. Spoštovana komisarka, lepo pozdravljeni. Naj se navežem na to, kar ste povedali. Govorili ste o evropskem stebru socialnih pravic, ali je primeren za zaščito pravic delavcev. Vsi se zavedamo, da živimo v digitalni ekonomiji, v ekonomiji deljenja in vemo, da delavci pogosto padajo skozi razpoke. Nekateri so omenjali neodvisnost in fleksibilnost, ki jo to daje delavcem in to res v nekaterih primerjih. Za zelo veliko delavcev pa to morda ni res. Morda želijo dopolniti že tako ali tako nizke prihodke, nimajo nobenega socialnega varstva, nimajo nobenega plačanega dopusta, nobene možnosti pokojnine in tako dalje. Stebr socialnih pravic mora zaščititi tudi tiste delavce, ki morda ne sodijo v to kategorijo, o kateri ponovadi govorimo, vse delavce mora zajemati. Pa še nekaj, kar je pomembno za Alde. Če obravnavamo neenakost z vidika tega, da to zavira gospodarsko rast in gospodarsko okrevanje, mislim, da bi morala Evropska komisija preučiti tudi možnost zelene knjige, analizirati situacijo in na osnovi tega sprejemati odločitve. Povedali ste, da ne, bi, ne boste govorili o načrtu novih veščin. Imam pa kratek komentar glede tega, to je pomembno za Alde. Želim si usklajenega dialoga med deležniki in državami članicami, predstavniki izobraževalnega sektorja, poslovnega sektorja. Najprej moramo poudarjati predvidevanje prihodnih potreb po znanju in spretnostih, obena pa usklajevati to tudi s trgom dela. akt o dostopnosti seveda napreduje. Upam, da se bomo glede tega sporazumeli. Res moramo graditi na dobrem delu, ki smo ga že opravili na tem področju, torej javna dostopnost spletni strani. Potem pa še napotitev delovcev. Ta direktiva ne ponuja dovolj za nekatere države članice ali pa preveč za druge države članice. Prebrala sem si ogovore nekaterih držav članic in večinoma ti temeljijo na dejstvu, da gre za obvezno razširitev področja uporabe. dogovorov o delu. In to je večinoma pristojnost držav članic. Zavedati se moramo, da Bolgarija recimo pozdravlja dejstvo, da si želijo enakega plačila za enako upravljeno delo, vendar pa tega ne bi smeli zahtevati na administrativen način. Če to preberete, vidite številne nijanse v teh komentarjih, vendar gre večinoma za isto zadevo. Danci so naprimer povedali nekaj zanimivega. 10 sekund, prosim. V trenutni direktivi je plačilo opredeljeno kot nacionalna praksa, v prenoljeni različici pa ne. In dve frazi v trenutni direktivi je, bi morali vključiti tudi v prenovljeno direktivo, saj bi to pomenilo bistveno razliko. Ali Evropska komisija morda razmišlja o tem kot o temelju, na osnovi katerega bi lahko delali v prihodnosti. Strenjam se pa tudi z kolegom McIntyrem. In sicer ne smemo imeti razmejitve med vzhodom in zahodom, moramo najti skupno pot naprej. Hvala. Najlepša hvala, sedaj pa Teri Rajnke za zelene. Najlepša hvala, predsedujoči, najlepša hvala vam, gospa komisarka, da ste prišli in da ste še naprej pripravljeni sodelovati z nami, razpravljati z nami, tako kot v preteklosti. Imam nekaj bolj specifičnih vprašanj, na začetku pa naj se navežem na to, kar so že povedali govorci pred menoj. Mislim, da smo trenutno v Evropski uniji priča vedno večjemu nacionalističnemu, šovinističnemu in avtoritarnemu gibanju in ne gre le za iskanje grešnih kozlov med manjšinami, ali gre za muslimane, ali gre za spolne manjšine, ali za begunce. Zelo pogosto gre tudi za populistično razpihovanje, ki je deloma utemeljeno, da v Evropski uniji obstaja precejšna neenakost in Evropska unija tega ne odpravlja. Vaša vloga v tej razpravi in v tej situaciji je bistvenega pomena. Potrebujemo izrazite predloge strani Evropske komisije, še posebej v smislu tega, kako se lahko borimo proti neenakosti v Evropski uniji. Želela bi spregovoriti tudi o socialnem stebru. Zame socialni stebr ne more biti le nabor vsega, kar že tako ali tako imamo in počnemo. To mora predstaviti tudi vizijo prihodnega spoštovanja socialnih pravic Evropske unije, obenem pa ponujati tudi dodano vrednost Evropske unije za evropsko družbo. Kako lahko postanemo bolj enakopravni, kako lahko poskrbimo za tiste, ki smo jih trenutno pozabili v ozadju. Predlog Evropske komisije, ki sicer je vključujoč, mislim, da bi moral vsebovati tudi nekaj več politični volje tako vas kot drugih komisarjev, tako da bo to prav, pravi odziv na šovinistične in nacionalistične gibanje v Evropski uniji. Zdaj pa še nekaj bolj specifičnih pripomb. Seveda direktiva o napotitvi delavcev bo v osredju razprave v naslednjih tednih in mesecih in želela bi podpreti to, da se moramo bojiti proti razmejitvi na vzhod in zahod v okviru te razprave. Zanima me, kaj namerava Evropska komisija storiti, zato da bo dala glas ne le nacionalnim parlamentom, ki vlagajo rumene kartončke v tem postopku, ampak kako lahko dajo tudi glas tistim delavcem, ki se jih izkorišča v drugih državah članicah, ravno zaradi pomankljivosti in vrzeli, ki izhajajo z direktive o napotitvi delavcev. Temu smo priča zdaj kakšno časovnico ste trenutno predvideli za reševanje te krize. Vemo, da je bilo veliko govora o tem, kdaj naj bi dobili ta predlog. Kaj nameravate storiti zdaj? In drugič, za mojo politično skupino je to zelo pomembno. Gre za evropski trg dela. Kaj nameravate storiti na področju zelenih delovnih mest? Ali imate tudi v povezavi s tem, kakšne informacije, kakšna bi bila časovnica in kako bo Evropska komisija pri tem napredovala. Parlament je opravil odlično delo na tem področju. Boste vi s tem nadaljevali in kako? Danke, Laura Adžeja. Hvala, Laura Adžeja za EFDD. Hvala lepa, predsednik. Ponovno lep pozdrav komisarki. Evropska unija predlaga določen socialni model. Vprašali ste, ali je prilagojen evropskim državljanom. Odgovor je ne. Dokaz za to je Grčija. Več kot očiten dokaz tega, da Evropa absolutno ne dosega svojih socialnih ciljev. 500 tisoč otrok živi v revščini v Grčiji, tako da to ni niti prilagojen model trenutni družbi niti odporen model. Govorimo pravzaprav o boju za preživetje. Komisija bi morala biti vendarle nekoliko bolj pogumna, manj bi morala govoriti, več storiti. Kadarkoli slišim, da ste pripravili posebna priporočila za posamezne države, Moskovici in Dombrovski, predvsem govorita o tem, Se ustrašim. Ustrašim se, zato ker vem, kaj v tem primeru čaka države članice. Strukturne reforme, ljudje potem točijo krvave soze, z socialnega vidika s tem države uničite, privedete do brezposobnosti, pa ne zgolj do tega, temveč do stopen revščine, ki nismo bili priča v Evropi po drugi svetovni vojni. Zato od vas pričakujem pogumne izbire, pomembne izbire. To je namreč naša naloga, to je tudi dolžnost komisije. Predsednik Juncker naj bi dosegal velike cilje, ampak mislim, da bi predsednik Juncker vendarle moral začeti z manjšimi cilji, ki bodo predvsem odpravili revščino v Evropi. Številne družine danes namreč nimajo na voljo dovolj za preživetje. To je skupna naloga vseh nas upam, da bomo do konca mojega mandata, torej do konca moje prisotnosti v parlamentu, lahko skupaj z vami rekli, dosegli smo ta in ta cilj. Dajmo odpraviti revščino, ki jo trpijo evropski državljani. Danke, Herr Martin. Hvala, gospod Martin. Merci, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Uh, Lepo se zahvaljujem komisarki, gospe Tajsnovi, da nas je danes obiskala, da predstavlja tudi prioritete za leto 2016-2017. Dvema prioritetama prav gotovo nihče ne bo ugovarjal, tudi v tej dvorani. Najprej akt o dostopnosti za osebe s posebnimi potrebami, potem pa tudi zagotavljanje varnosti našim delavcem, to je bistvenega pomena. Mislim, da lahko dosežemo evropske standarde, če bodo države članice izvrševale direktivo, ki jo moramo dobiti. Po drugi strani, gospa Tyson, in tukaj sem res vesel, da sem vam lahko prisluhnil, ostajajo štiri prioritete. Najprej stebr socialnih pravic, o čemer tako pogosto govorite. In tam ste govorili o željo po socialni konvergenci. No, s tem mislim, da boste postili odprta vrata. Evropska unija je prehitro rasla, 28 držav članic in zato je ta konvergenca še kako težka. In mislim, da ne bo prišlo do delitve blaginja, ampak si bomo zdaj morali vsi deliti revščino. Tako. Z Grčjo kot z drugimi državami. Obenem želite potem spremeniti direktivo o napotitvi delavcev, ki smo imeli že leta 1996. To je že v redu, vendar pa, gospa komisarka, govorite o tem, da želite še naprej jamčiti prosto gibanje oseb, blaga in storitev in da si obenem želite še vedno ohraniti mobilnost delavcev. In vendar, ravno zaradi tega znotraj Evropske unije prihaja do socialnega dumpinga, zaradi, tega, zaradi česar trpijo vse naše države. Tudi tukaj ste spodleteli. Četrta prioriteta, enakost med spoloma. 3 minute 30 bom uporabil, gospod predsedovči, tako kot drugi. Enake pravice za ženske na delovnem mestu. Čudovito, povedali ste že v redu, ampak očitno gre to na škodo izobraževanja otrok. Kdo bo zdaj skrbel za otroke, tudi tisti, ki so na ulici? Kdo naj zdaj skrbi za te otroke? Kaj to pomeni? v smislu izobraževanja. Pa še zadnja prioriteta integracija beguncev na trg dela. Kaj pa teh 25 tisoč brezposelnih, eh, s katerimi se moramo soočati? Oziroma 25 milijonov brezposelnih, s katerimi se soočamo. So, damit ist die Runde der Kommission. Tako, s tem smo zaključili mm, s krogom razprav s koordinatorji. Tako da vas prosim, da se držite dveh minut in verjetno bomo pri naslednjem krogu razprav s koordinatorji morali to ponovno vaditi. 12 članov odbora se je še priglasilo k besedi. Vsak ima na voljo največ dve minuti, potem bo to vse skupaj 24 minut, kar pomeni, da bo gospa Tyson imela dovolj časa, da odgovori na različna stališča. Sedaj pa dobi besedo gospa Morašati. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Želela sem poudariti, gospa komisarka, da podpiramo delo, ki ga upravljate. In čisto jasno je, nismo začeli graditi Evropske unije na socialnih temeljih, danes pa vsi pričakujejo več, več socialnih pravic. In to je to, s čimer se soočamo. Moramo delati bolje in hitreje, zato da bomo lahko zgradili socialno Evropo. In to je tudi to, kar pričakujejo naši sodržavljani. Naj se ponovno navežem na prenovito direktive o napotitvi delavcev, vsi skupaj smo si zadali ta cilj. In sama pogosto poslušam, kako številne politične skupine podpirajo prosto gibanje državljanov, prosto gibanje delavcev in pa graditev socialnega stebra. In direktiva o napotitvi delavcev je prav gotovo osrednji del tega socialnega stebra. Spoštovana gospa komisarka, želela bi si, da bi lahko postopek rumenih kartončkov uredili čim prej, se hitro odzivali na to krizo. Na ravni Evropskega parlamenta bomo prav gotovo upravljali delo na pozitiven, konstruktiven način, ne glede na to, kar se dogaja s tem postopkom, ki se naslavlja na Evropsko komisijo. Po drugi strani bi vas želela opozoriti tudi, kako smo zavezani zagotavljanju socialne konvergence. In na koncu, oziroma po 20 letih, seveda je treba prenoviti to direktivo, ta prenovita mora biti tudi uravnotežena in ciljno usmerjena. Ne gre tukaj za nekakšno delitev po političnih strankah, tega si ne bi želela. Še manj pa bi si želela delitve med državami, ki so sicer imele politične in kulturne razlike. Mislim, da bomo morali spodbujati dinamiko MSP-jev, ki ustvarjajo delovna mesta. 82 odstotkov delovnih mest, ki nastajajo v Evropi, ustvarjajo majhne in srednje velike podjetja. Hvala. Pirinski. Najlepša hvala, gospod Pirinski. Hvala lepa, gospod predsednik. Dve minuti, dve vprašanji. Gospa komisarka, prvo vprašanje se nanaša na pregled večletnega finančnega okvira. Rekli ste, da si ne moremo privoščiti poslovanja, kot je potekala do sedaj, kako se bo ta pristop odraza, odražal v novem predlogu komisije. Kolegi in tudi vi ste omenili dejstvom, da je socialni stebr zgolj pobožna želja, če se ne bo dovolj dobro odrazil v tem spremenjenem predlogu, ko bo govora tudi o pragovih in o samih režimih, ki podpirajo te pragove. Uh, Socialni stebr, gospa komisarka, ne more biti samostoječ stebr, to je vsem jasno, biti mora del gospodarske, socialne in teritorijalne kohezije. To bi morali ponovno zagnati v Uniji. V nasprotnem primeru bo gospodarska realnost takšna, kot je. Vidimo, kako pogosto se uporablja rumeni karton, neproporcionalno se uporablja, zato se strinjam s tem, kar je povedala kolegica Žao Rodriguez pospešeno ustvarjanje delovnih mest, pospešeno zaposlovanje v najbolj učinkovitih in uspešnih regijah v Evropi, je tisto, kar potrebujemo. Drugo vprašanje se povezuje s platformami, ki ste jih omenili. Moram reči, da smo bili uspešni. Oboji. Sam sem sodeloval s poročevalci v Senci, zelo dobro in tudi s komisijo. 27. maj je datum, ko bo platforma prvič zasedala ampak kolikor vem, je v vprašalniku bilo povdarjeno predvsem to, da se moramo boriti proti neprijavljenemu delu, ga odvračati. Potrebujemo uravnotežen pristop. Neprijavljeno delo mora postati prijavljeno delo. Bi bili pripravljeni upoštevati delovni program za platformo, da bi prišlo do enakega porazdeljevanje ukrepov med obema vrstama ukrepov. Prehiteli ste mi za sekundo, predsednik. Samo toliko bi še rabil, da zaključim, pa ste že potrkali s kladivcem. Skoraj, da vam je uspelo spregovoriti v dveh minutah. Gospa Jungerius. Eh, eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Naj izkoristim to priložnost in govorim po nizozemsko. V današnjem časopisu je objavljen intervju, ki nosi naslov: Če ljudje mislijo, da so pravila nepravična, potem se zna zgoditi, da bo Evropa propadla. To je citat in ta citat je vzet iz intervjuja z komisarko, ki je danes z nami. Popolnoma se strinjam s to izjavo. Če ljudje menijo, da so pravila nepravična, potem res nosimo tveganje, da bomo izgubili podporo za notranji trg v Evropski uniji. Zaupanje se bo še bolj spodkopalo. To je razlog, zakaj mi, in ko rečem mi, govorim v imenu številnih v parlamentu, po mojem mnenju, torej mi menimo, da je izjemno pomembno, Da nadaljujemo z delom, spremeniti je treba direktivo o napotitvi delavcev. Sicer razumem, ko pravite, da bi morali upoštevati raznolika mnenja, ki so bila podana s tem v zvezi, ampak vseeno mi dovolite, da tudi sama povem, kako pomembno se mi zdi, da ohranite ta predlog. Upam, da ga boste ohranili. Vem, da bo tu in tam potreben kakšen popravek, vseeno pa se mi zdi, da bi res morali nadaljevati s tem predlogom. Začeti bi morali bolj intenzivno delati na njem, samo na tak način se bomo lahko lotili nepravične konkurence na trgu dela. Nekatera podjetja spoštujejo pravila, druga podjetja skušajo ta pravila zaobiti, skušajo izkoristiti vrzeli, ki obstajajo v sistemu. Zato se moramo teh težav lotiti. Vem, da se mi je iz tekel čas, ampak še eno vprašanje bi imela. Kaj naj povem ljudem, tistim, ki naprimer delajo na področju cestnega prometa in ki pravijo, da bomo morali spremeniti pravila na področju prometa? Ja, Blinkevič čute, da svat. Gospa Blinkevič čute. Ačiū pirmininkė. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala lepa tudi komisarki, ker je danes z nami na sestanku. Par vprašanj. Prejšnji teden je komisija najavila priporočila za države članice. Komisija je povdarila, da države članice ne izvajajo priporočil iz leta 2013, ki se nanašajo na naložbe v otroke. Revščina otrok se zgolj povečuje v državah članicah Evropske unije. 27 milijonov otrok trpi zaradi revščine v Evropi. To še enkrat dokazuje, da države članice niso zmožne same rešiti problema revščine otrok. Gospa komisarka, resnično bi vas prosila, da analizirate našo prošnjo, ki smo vam jo podali več kot enkrat. Gre pa za prošnjo v zvezi z jamstvom za otroke. To bi bil poseben instrument, ki bi ga imeli na voljo za boj proti revščini otrok. Trenutno obravnavamo večletni finančni okvir, pripravljamo pregled tega okvira. Lahko bi namenili posebna proračunska sredstva tudi za otroke ali pa morda poseben sklad za otroke. Parlament in komisija morata sprejeti odločitve s tem v zvezi. V nasprotnem primeru bodo otroci še naprej trpeli zaradi revščine. Drugo vprašanje. Sami ste se tega že dotaknili. Namreč kako uskladiti družinsko in poklicno življenje? Danes je potekala seja odborov za zaposlovanje in za pravice žensk. Razprava je bila zelo učinkovita. Hvala lepa vsem, ki ste se udeležili te seje, tudi gospe Astani. Imam pa vprašanje, kdaj namerava komisija objaviti drugo fazo posvetovanj s socialnimi partnerji ko gre za usklajevanje družinskega in poklicnega življenja. Kdaj boste tudi predstavili svežen zakonodajnih ukrepov s tem v zvezi? Regnar. Hvala, gospa Regnar. Če, uh... Najlepša hvala. Sami ste že pogosto dejali, da imamo različne standarde. Različni so standardi glede pravne zakonodaje in tudi plačila po Evropi so različna. Sama sem avstrika in eh, tudi pri nas eh, opažamo, da so razlike zelo velike. Kaj naj rečem zaposlenim, ki menijo oziroma sprašujejo potem, zakaj eh, zaposleni v sosednji državi, naprimer, prejme plačo, ki je nižja od kolektivne pogodbe, če dela v Avstriji. Ali je to pravično? Kaj ne mu odvrnem, če popolnoma je jasno, da podjetje pri izpolnjevanju dokumentacije za socialno varstvo uporablja trike in se izogiba zahtevam. Lahko jim pač zagotovim, da sicer imamo dovolj eh, kontrole. Lahko navedem veliko instrumentov za nadzor, ampak eh, vseeno vidimo, da kljub eh, direktivi o izvajanju ta nadzor ni učinkovit. V nekaterih primerjih je nujno potrebno zagotoviti tudi vsebinsko izboljšanje direktive o napotitvi. Kaj naj povem vsem tistim, ki menijo, kakšna pa je to Evropa, v kateri drug drugega tlačimo in eh, v kateri ne vzpostavljamo skupnih minimalnih eh, standardov? Zakaj ne poskušamo sodelovati in eh, drug od drugega prevzeti boljše prakse? Danke. Hvala za pripombo. Osupnili ste me, ker ste se držali tudi časa za govor. Sedaj pa gospodarina. Hvala lepa. Hvala lepa tudi za vsa pojasnila. Par zadev pa bi vseeno izpostavila, številne druge ste nam reči ostali. Vi govorite o sodobni socialni zaščiti. Bi se strinjala s tem, kar je povedala kolegica Blinkevič Jute, ki je govorila o revščini otrok. Sodobna socialna zaščita, ki ob strani pušča 26 milijonov v Evropi, je nedopustno. 26 milijonov otrok je revnih. Kaj boste storili za boj proti temu? Mislim, da je stanje, kakršno je, nedopustno. Drugo vprašanje se nanaša na direktivo o napotitvi delavcev. Ne strinjam se s tem, kar je rekel eden od kolegov, namreč, da bi morali še malo počakati. Direktiva iz leta 1996 je bila namenjena zaščiti delavcev. To direktivo pa se danes zlorablja in jo večinoma uporabljajo na škodo delavcev. Kako lahko dopustite, da prihaja do takšnega zlorabljanja te direktive, glede na to, da je bil naš končni cilj, da zaščitimo delavce? Ne gre za to, da bi bili proti mobilnosti delavcev. Mi si želimo, da bi mobilnost bila sprejeta strani vseh delodajalcev in da bi delodajalci zaščitili delavce. Tako da ne bi smelo biti tu kakršnih koli razkolov med levico, desnico, vzhodom ali zahodom. Mislim, da bi se morali vsi zauzemati za dostojne delovne pogoje in se boriti proti tistim, ki se zauzemajo skoraj da za sužnje lasništvo v Evropi. Evropa pa ne bi smela biti kraj sužnje lasništva. Hvala. Najlepša hvala, gospa Sander. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa komisarka, rada bi vam čestitala za delo, ki ga opravljate. Vedno skušate najti ravnotežje med močnim gospodarskim stebrom, ki naj bi bil namenjen ustvarjanju delovnih mest, ter socialnim stebrom, ki ga vsi resnično že pričakujemo, tudi državljani. Spraševali so vas že o številnih vprašanjih. Sama bi vas rada upozorila na specifičen problem. Namreč mi smo pripravili mnenje, ki se nanaša na to in o čemer bomo tudi glasovali v drugem delu današnje seje. Gre pa za kmetijsko in podeželsko območje. Kmetijstvo danes doživlja hudo krizo. Prihaja do vse večje revščine kmetijskih gospodarstv, ogromno kmetijskih gospodarstv propade, bankrotira v vse večjem številu evropskih držav. Zato me zanima, gospa komisarka, ali je komisija predvidela morda kakšno posebno sodelovanje z ostalimi akterji, ko gre za reševanje socialnih posledic, ali ste razmišljali o tem, kakšna delovna mesta se sedaj uničujejo zaradi tega, kako bi vse skupaj lahko vplivalo na kmetijsko področje, pa tudi na druga področja. Vemo namreč, da delovno mesto na področju kmetijstva neposredno ali pa posredno spodbuja ustvarjanje delovnih mest v drugih sektorjih. Hvala. Guillaume Balas ampak prosim, tako kot um, kolegice pred vami. Manj kot dve minuti. Gospa komisarka, obračam se na vas in sočasno na vse v dvorani. Kolegica Regner je prej omenila par zadev v zvezi z Avstrijo. Včeraj je prišlo do pomembnega dogodka, skoraj da bi zmagal euroskeptik na volitvah in to za las. Ste oblikovali kakšno mnenje s tem v zvezi? Dominik Martan iz EF1 računa na to, da smo mi razklani. On zastopa protievropsko idejo in če bomo mi razdeljeni in razklani, bo zagotovost v svojo idejo zmagal. Dejstvo je, da nekateri med nami menijo, da prost pretok uničuje socialo, nekateri pravijo, da socialna pravila uničujejo prosti pretok, ampak se vam ne zdi, da če ne bo prostega pretoka, če ne bo podobnih socialnih pravil, da ne bo prišlo do spostavitve tega stebra, ki si ga želimo. Nimamo na voljo premalo pretoka ali prostega gibanja. Tisto, kar potrebujemo, so skupna socialna pravila. Vprašanje, gospod Tisen, je vezano na vaše predloge. Naj takoj povem, da ti vaši predlogi ne gredo dovolj daleč, imajo pa seveda svoj dober razlog za obstoj. Prosim, da se posvetujete z vsemi in da predvsem ohranite v osrčju splošni javni interes v Evropi. To pa je več socialnih pravic. Eh, Marita Ulfskog. Najlepša hvala, Marita Ulfskog. Eh, tack, fru komisionär, för att ni är här. Hvala lepa, gospa komisarka, hvala lepa, da ste danes z nami in hvala lepa tudi za uvodni nagovor, ki ste ga podali. Mislim, da ste vsebinsko zadeve zelo dobro predstavili, namreč izpostavili ste tista vprašanja, o katerih bomo morali še razmišljati. Zelo pomembno je, da v svoje delo vključite tudi socialne partnerje. Mi smo trenutno predvsej vključeni v proces revizije direktive o napotitvi delavcev. Problem pa je v tem, da ostali socialni partnerji v ta proces niso dovolj dobro vključeni. Mislim, da bi morali pri obravnavi direktive o napotitvi delavcev bolj vključiti vse socialne partnerje. Še posebej, ko razrešujemo tista najbolj trnova, najbolj problematična vprašanja. Tako da vas prosim, da v prihodnje vse akterje čim bolj dosledno in sprotno vključujete v delo, kajti s tem boste koristili tudi trgu dela. Glede same direktive, ki se nanaša na delovne pogoje. Tudi ta zakonodajni akt je, po mojem mnenju, zelo pomemben. Vendar bi tudi tu ustrajala na tem, da se že od samega začetka v proces obravnave te direktive vključi tudi ostale socialne partnere. Skupina SD pa vas bo zagotovo v vaših prizadevanjih podpirala. Helga Stevens. Hvala, Helga Stevens. Ja, dank u wel, voorzitter en collega. Najlepša hvala. Gospod predsednik, lep pozdrav kolegicam in kolegom ter tudi komisarki Tajsnovi. Nekaj vprašanj bi imela. Najprej pa bi se vam rada zahvalila. Hvala lepa da ste se zauzeli za boj proti socialnemu dumpingu. Hvala lepa tudi za vse tisto, kar ste povedali v zvezi s tem, da moramo za enako delo zagotoviti enako plačilo. Zanima me, kako boste konkretno to izpeljali v praksi. Naprimer, da belgijskega delavca napotijo na delo na Mačarsko. Ali to pomeni, da bodo tega delavca plačali na podlagi mađarskih ali belgijskih tarif. Namreč standardi so v različnih državah članicah različni. To velja tako za urne postavke, naprimer, pa tudi za same pogoje dela. Kaj se zgodi, Če nekoga napotimo za 24 mesecev, se vam to zdi začasna napotitev? Bi se vam zdelo, da je začasna napotitev tista, ki traja maksimalno 6 mesecev? Po mojem mnenju bi ta rok bil bolj primeren za opredelitev začasne napotitve. Ali boste morda državam članicam dali na voljo več manevrskega prostora pri opredeljevanju obdobja za začasno napotitev? napotitev. Zanima me tudi, kako bo vse skupaj vplivalo na socialno varstvo. Ali razmišljate tudi o spremembah uredbe o socialni varnosti? Naprimer, predvsem v smislu tega, kolikšni naj bodo socialni prispevki, ki se plačajo strani Belgije, polski ali češki, če je delavec napoten v eno od teh dveh držav. V kateri državi se bodo potem plačevali socialni prispevki v državi napotitve ali v izvorni državi? Je to sploh izvedljiva rešitev? Zanima me tudi, kolikšna naj bo potem stopna socialnih prispevkov, za koliko časa naj se plačuje prispevki in tako naprej. Tanke je začel Gutierrez Prieto. Hvala, gospod Gutierrez Prieto. Senjora... Hvala, gospod predsednik. Gospa komisarka, ne vem, ali se tega zavedate, ampak po mojem se. V rokah nosite veliko odgovornost. Videli smo rezultat avstrijskih volitev včeraj, videli smo, da se v Evropi povečujeta populizem in ekstremizem, imata pa skupni imenovalec. To je visoka stopnja brezposobnosti, socialne izključenosti in neenakosti rezultat evropskih politik je torej zelo negativen. Mislim, da bi morali poslati sporočilo o upanju, kajti edino na tak način se bomo lahko borili proti populizmu in ekstremizmu. Če na evropski ravni, pa tudi na nacionalni ravni, kratkoročno ocenimo vaše programe, težko izluščimo, kakšno politiko pravzaprav vodite. Sicer imamo določena priporočila, kako se boriti proti socialni izključenosti, ampak to je vse. Rekli ste tudi, da bi morali zagotoviti zadostno raven plač, ker bi se s tem lažje borili proti revščini. Potrebujemo pa bolj konkretne ukrepe na tem področju, če se želimo boriti proti populizmu in ekstremizmu. Srednjeročno gledano nekateri komisarji zagovarjajo na primer prenosljivost pravic naprimer, da bi posameznik svoje zasebne prihranke prenesel iz ene države v drugo. Tudi, ko gre, naprimer, za vse tisto, kar je posamezni delavec kot zasebnik privrčeval za svojo pokojnino. Zanima me, ali takšna prenosljivost pokojnin velja tudi za javne pokojnine. Kako bo kolegi komisarjev poskrbel torej za prenašanje javnih pokojnin, kako je s prenosljivostjo uh, socialnih in zdravstvenih pravic. Upam, da bodo ostali komisarji uspeli bolje razrešiti težave, ki jih mi ne uspemo na našem področju. Gospod Fontulis. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa komisarka. Ponovno ste predstavili stališče komisije, pravite, da ste vključeni v strukturiran dialog, ampak evropski socialni model ni bil ravno najbolj uspešen. V Evropi obstajata namreč severni in južni del, gre za Evropo dveh hitrosti, Evropo, ki ne zagotavlja enakih možnosti in priložnosti. Poglejte si Grčijo, kje imate tam na voljo enakopravne možnosti. Vi govorite pravzaprav o selektivni enakopravnosti. To, kar ste usilili Grči v, okviri, v okviru tretjega memoranduma, je katastrofalno. Nekateri se niso želeli v okviru naše vlade sestati z našo skupino. Mi smo se želeli pogovarjati predvsem o stopnjah DDV-ja, o nižanju pokojnin, o tem sistemu, ki se trenutno izvaja in ki bo privedel zgolj do še večje revščine in brezposobnosti. Poglejte si, kaj se dogaja v naših bolnišnicah. Naše bolnišnice so take, kot obstajajo v tretjem svetu. Naše vlade ne zanima praktično nič drugega kot to, kako povrniti dolg, ampak tega dolga si niso nakopali upokojenci ali brezposelnosti. Brezposelni so pa oni tisti, ki bodo na koncu morali plačati račun za to. Potem so tu še begunci, ki bežijo pred smrtjo in vojno. Oni skušajo priti v Evropo. V Grčiji je brezposelnost v porastu. Dodatni ukrepi, ki se trenutno izvajajo v Grčiji, bodo privedli zgolj do večje prekernosti, revščine in negotovosti. Tisti, ki vas skrbi porast nacionalizma v Evropi, naj vas spomnim, da bombe v Bruslju in Parizu niso bili postavljene strani nacionalistov, temveč ti strani tistih, ki jih vi vabite v Evropo. Gospa Ždanuka. Hvala lepa, gospa komisarka. Dve vprašanji. Najprej direktiva o usklajevanju družinskega in poklicnega življenja. Pripravljamo poročilo na to temo, kako vi gledate na direktivo o očetovskem dopustu. Drugo vprašanje, trenutno delamo tudi na ustnem vprašanju. V zvezi z revščino govorimo o primerni minimalni plači. Kakšna naj bo raven te plače v primerjavi s povprečno plačo? Mi smo govorili o tem, da bi morala biti vsaj 60 odstotna. Vendar velika večina držav pri najnižji dostojni plači za preživetje upošteva zgolj 50 odstotkov poprečne plače. V moji državi je ta raven 44 odstotkov. Hvala. Sedaj pa bi morda še sam morda podal pripombo ali dve, preden dam besedo komisarki. Najprej vprašanje glede zaščite socialnih pravic. Naj citiram to, o čemer smo že razpravljali v odboru. Obravnavali smo neenakopravnost v Evropi in ugotovili smo, da od leta 1961 naprej sedaj beležemo največje razlike v Evropi. Tako da je glede na to pomembno, da oblikujemo socialne pravice. In bom ponovim to, kar sem dejal že v EPSKU. In upam, da bomo tole tudi dosegli, kajti leporečenje ne bo dovolj, s tem ne bomo dosegli nič. Ljudje bodo vprašali, čemu sploh služi razprava o socialnih pravicah, če nimamo konkretnih rezultatov v obliki zakonodajnih predlogov. Tako da bi rad še enkrat povdaril, da je treba tule zagotoviti tudi rezultate, ki bodo za ljudi otipljivi. Ljudi, ljudje so zaskrbljeni zaradi raztočene enakosti in eh, bojijo se, da bodo padli med razpoke, da bodo pač upali na to socialno Evropo, ki pa je na koncu ne bo. In še druga pripomba glede direktive o napotitvi. Veliko smo slišali o tem. Vidimo, že sedaj vidimo konkretne primere zlorab. Vemo, da pravila iz direktive o napotitvi med drugim omogoča tudi zlorabe, ki jih ne moremo preprečiti niti z izvedbeno direktivo. Tega se že zavedamo. Ne smemo pa več čakati, kajti drugače obstaja nevarnost, da bodo države spet zgradile požarne zidove, kar pomeni, da bo socialna Evropa potonila. Cameron je s tem že začel in tudi naša ministrica za delo, ki sem jo močno uh, kritiziral v preteklosti, je popustila. Ne smemo več čakati. Z pravnega vidika je, z vidika postopka, sicer prav, da najprej počakamo na začetek izvajanja izvedbene direktive. Ampak, če bomo sedeli križem rok, potem bo res prišlo do te nevarnosti, da ne bo več mobilnosti delovne sile, ker bodo države spet zgradile zidove med seboj. Morda bi bilo dobro, da bi glede na trenutno situacijo poskušali zadeve mm, razorožiti tako, da bi prisluhnili tako državam iz eh, zahodnega kot vzhodnega dela Evrope in njihovim strokovnjakom, preden se spuščamo v konflikte v parlamentu. In mislim, da bi bilo dobro tudi, da komisija razmisli o takšnem neformalnem srečanju, da spregovorimo o vsebinskih razlikah, ne političnih, na tem področju tako da lahko odpravimo barikade in skupaj poskušamo najti ustrezno rešitev. Mislim, da ne smemo dopustiti, da pride do omenjenih konfliktov. Če ne bomo nič storili, bomo na kocko postavili prost pretok delovne sire v Evropi. In tu bi šlo pravzaprav za malomarnost prek nedelovanja. In to je tudi deloma privedlo do situacije, v kateri smo sedaj. Toliko z moje strani, sedaj pa gospa Tyson. First question, uh, chairman, and thank you, uh, all on... Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi vsem članicam in članom za vprašanja in pripombe. Zagotovo jih bomo upoštevali. Prvo vprašanje, gospod predsednik, koliko časa imam na voljo? Če mi date na voljo tri ure, lahko odgovarjam cele tri ure. 12 minut, dobro. No, se vam vnaprej opravičujem, če ne bom uspela podrobno odgovoriti na vse vprašanja, ampak smo si zabeležili vse, kar ste povedali, računajte na to. Če smem, bi odgovarjala v nizozemščini predsednik, ker je za me to laže, pa tudi dobre tolmaške službe bom izkoristila tu v parlamentu. Over the vluchtelinge. Um... Ehm. Kar zadeva begunce. Integracija beguncev mora potekati veliko bolje, kot je potekala do sedaj. Namreč, ko preberemo poročilo o posamezni državi, ko si pogledamo, kakšen je položaj beguncev in migrantov na trgu dela v državah članicah, ugotavljamo, da integracija ni potekala enako učinkovito in uspešno v vseh državah. Dejstvo je, da ljudje prihajajo v Evropo. Delati moramo predvsem na jezikovnih veščinah in znanjih posameznikov, ki pridejo v Evropo, zagotoviti bi jim morali usposabljanje. Tudi otrokom, ki še niso uspeli zaključiti šolanja, moramo ponuditi možnost, da se šolajo, da bodo kasneje lahko vstopali na trg dela. O vsem tem smo se že pogovarjali in se tudi dogovorili o teh zadevah. E, v Evropi pripravljamo najboljše prakse, tudi smernice mi si želimo, da bi se drug od drugega učili, tudi na podlagi najboljših praks. Seveda pa to ne pomeni, da bomo pomoč beguncem in migrantom nudili na škodo naših lastnih državljanov. Če bi prišlo do kakršnega koli negativnega prioritiziranja teh sredstev, se mi zdi, da bi morali takšno prakso prekiniti. Sredstva, ki jih imamo na voljo, moramo v prvi vrsti porabiti za najbolj ranljive skupine pri nas, potem za vse ostale. 507 milijonov državljanov je v Evropi. Če bomo vsi sodelovali na dober način, bomo zagotovo zmožni sprejeti begunce v naših veliko bogatejših družbah. Na inteligenten način se moramo lotiti vsega skupaj. Ne smemo gledati na sprejem beguncev zgolj kot na nek strošek, na nek izdatek. Na to bi morali gledati bolj v smislu naložbe v človeški kapital. Države, ki se trenutno soočajo z demografskimi težavami na trgu dela, bodo zagotovo imele koristi od migrantov in beguncev. Zato mislim, da bi morali pogledati tudi pozitivno plat te celotne zgodbe. Potem socialni stebr. Gospa Žvao Rodriguez je podala kar nekaj pripomb s tem v zvezi. Najprej hvala lepa, da ste nam čestitali za delo, ki smo ga opravili. Povedala bom še par besed o Evropskem socialnem stebru. Ta stebr smo oblikovali zato, ker si želimo, da bi v prvi vrsti prišlo do konvergence na višji ravni znotraj evro, evroobmočja. Vendar si želimo, da bi se ta konvergenca povečala tudi v celotni Evropski uniji, ne zgolj znotraj evroobmočja. Res pa je, da države, ki imajo isto valuto, priznavajo, da je potreba po socialni usklajenosti še toliko večja. In vse skupaj je pravzaprav nujno, tu ne gre za neko prostovoljno delo. V vseh 28 državah bi morali stremeti k čim večji konvergenčnosti, tudi na socialnem področju. Če se dotaknem še pravnega vidika socialnega stebra. Mislim, da bi najprej morali opraviti razpravo s tem v zvezi, šele zatem bomo lahko govorili o tem, kakšna bo pravna podlaga. Mislim, da bi ta stebr moral biti referenčna točka za vse pravice in obveznosti, ki obstajajo na socialnem področju. Ko bomo imeli na voljo referenčni okvir, pa moramo preveriti, kako lahko svoje delovne in socialne politike prilagodimo stebru ali bodo potrebne za to dodatne zakonodajne pobude, ne vem, morda bodo potrebne. Morda bomo res morali pripraviti dodatne zakonodajne predloge, predvsem seveda na področjih, za katere je pristojna Evropska unija. Na področjih, kjer nimamo pristojnosti, bomo pripravili zgolj smernice nujno pa potrebujemo referenčni okvir, ki se bo uporabljal kot neke vrste merilo pri oblikovanju politik. Zatem pa lahko pripravimo tudi zakonodajne predloge. Kaj še lahko povem s tem v zvezi? Napotitev delavcev. Ogromno vprašanj se je nanašalo na napotitev delavcev. Mi si nikakor ne želimo, da bi prišlo do konfrontacije med vzhodom in zahodom. Nikakor ne. Smo Evropa 28 držav članic s 507 milijoni prebivalcev. Kar se nas tiče, so vsi prebivalci enakopravni spremembami direktive o napotitvi želimo to direktivo narediti bolj jasno. Želimo si, da bi bila pravila bolj pravična, bolj jasna in tudi lažje izvršljiva na samem trgu dela. Preverili bomo tudi, kaj se dogaja s plačili. Zavezujoča pravila, ki veljajo naprimer za lokalne delavce, bi morala veljati tudi za napotene delavce. Vse to bo vključeno v svežen ukrepov, ki se nanašajo na plačilo. Ne bomo se spuščali v to, kako se določajo plače na nacionalni ravni. Več vprašanj ste namreč zastavili s tem v zvezi. Določanje plačne politike je še vedno v pristojnosti držav članic. Res je, da socialni partneri pogosto v tem kontekstu odigrajo pomembno vlogo. Oni so tisti, ki se pogajajo o plačah, mi se ne bomo mešavali v to. Rekli bomo zgolj, da pravila, ki veljajo za lokalne delavce, morajo veljati tudi za napotene delavce. In to velja za delovne pogoje, kot tudi za plačila. Ampak o tem se bomo lahko še pogovarjali. Eh, Kar se tiče varja, varstva zdravja in eh, varnosti pri delu, po katerih je vprašala gospa McIntyre, naj povem, da smo še vedno v fazi priprav. Pripravili smo prvi krok posvetovanj s socialnimi partnerji na to temo. In samo do sem smo prišli. Veliko je sicer govoric, ampak vse skupaj je še dokaj v povojih. Organirali smo, to, organizirali smo torej prvo srečanje s socialnimi partnerji, tako da vas bomo o tem še obveščali. Potem pa smo slišali vprašanja glede fleksibilnosti, ki jo zahtevamo od delavcev. Tu ste omenjali različne nove oblike pogodb. Pogosto gre za pogodbe civilno-pravne narave in ne za pogodbe o zaposlitvi. Radi bi se izognili segmentaciji trga delovne sile, Nekateri delavci so dobro zaščiteni, drugi pa ne. In um, ne moremo predvideti, da bodo te nove oblike postale redne oblike zaposlovanja, ker to vodi v m, um, razlike med delavci in povzroča nejasnost in negotovost. Tu gre za razlike na področju, kjer smo slišali veliko pripomp tudi v priporočili za posamezne države tako da si lahko preučite mm, tudi tam priporočila. To smo vsekakor upoštevali in pozvali države članice, da tu spremejo ukrepe. Potem neenakost. Tudi to je vprašanje, ki smo se mu posvetili. Tudi to izpostavljamo v naših priporočili za posamezno državo. Seveda je vse odvisno od regij in držav članic vendar pa države članice pozivamo, da se odzovajo na obstoječe neenakosti. In to izpostavljamo tudi v socialnih priporočilih, ki smo jih podali nekaterim državam. Kar se tiče veščin, lahko povem, da bomo pripravili novo agendo za veščine pripravljena bo k malu. Ena izmed prednostnih nalog je, da zagotovimo dobro sodelovanje med socialnimi partnerji in poslovnim svetom ter med, ter med izobraževalnimi ustanovami, ki so pristojne za izobraževanje in usposabljanje. Tako bomo lahko zagotovili, da so ljudje dobro pripravljeni na vstop na trg dela. Mlade moramo opremiti s potrebnimi veščinami in sposobnostmi, morajo biti pripravljeni na aktivno državljanstvo. Mladi morajo imeti priložnost sodelovati v gospodarstvu in v družbi, morajo imeti dovolj priložnosti, da storijo prve korake na trgu delovne sile. Prav tako pa moramo zagotoviti mehanizem za ocenitev njihovih eh, veščin in k temu je treba pritegniti tudi socialne partnerje in podjetja. Akt o dostopnosti. Gre za vključevanje oseb z oblikami invalidnosti. Upamo, da bo dosje v parlamentu hitro obravnavan. Zelo smo zadovoljni z doseženim napredkom na področju spletnih strani in vest in z veseljem bomo tudi te pripombe vključili v naš akt. Veselimo se tudi doprinosa vašega odbora za zaposlovanje. Naj se na tej točki ponovno dodaknem direktive o napotitvi. Prejeli smo govore različnih parlamentov in seveda jih bomo natančno preučili. Natančno bomo preučili vsak dopis. Zelo resno bomo obravnavali komentarje, ki so jih poslali države članice. Kolegi pa bo na to razpravljal o tem možnosti, da bodi si spremeni eh, predlog ali pa zavrne predloge za spremembe. Ampak najprej bo treba, kot rečeno, v okviru komisije podrobneje preučiti vse prejete dopise. Rada pa bi izpostavila, da še preden sem dobila zeleno luč, da predložimo ta predlog, so me pozvali, da je treba res preučiti, ali spoštujemo načelo subsidijarnosti. In na to preverbo jemljamo resno, ne gre samo za rutinsko delo. Res želimo zagotoviti, da je ta akt um, ustrezen in podvržen subsidijarnosti, tako da to jemljamo resno. Zadeve bomo preučili in pripravili odgovore ter na to podali naše končno stališče. Upam, da bomo to lahko storili v prihodnih tednih. Konkretnega datuma vam sicer še ne morem podati, vsekakor pa ne bi smeli s tem odlašati v nedogled. Mislim, da lahko pripravimo konkretne odgovore do poletja oziroma še pred poletjem. Nekaj je bilo komentarjev glede tega, da je treba manj govoriti in več postoriti. V priporočilih za posamezne države se je treba osredotočiti bolj na socialne in gospodarske vidike in lahko vam zagotovim, da ta komisija tudi deluje tako. Ljudje lahko pričamo samo z dejanskimi ukrepi in dejanji, ne samo z lepimi besedami. In eh, zato si tudi prizadevamo, počnemo vse, kar je v naših močeh, da bi zagotovili dodano vrednost. Eh, podajamo predloge na področjih, na katerih menimo, da lahko dosežemo konkretek napredek. Radi bi dosegli dostojne življenjske pogoje za vse naše državljane. To je tisto, kar želimo doseči. Zastavljenih je bilo tudi še nekaj dodatnih vprašanj glede mobilnosti delovne eh, sile. Mobilnost delovne sile je pomembna prednost enotnega trga dela in komisija se tega zaveda. Zaradi tega želi še naprej spodbujati mobilnost in poglabljati enotni trg, zato da bi prišli do pravega enotnega trga, ki je vreden svojega imena. Pri enotnem trgu pa ne gre s samo zato, da odpravimo meje in poenostavimo upravne postopke. Ne. Gre za več, gre za vrednoto in v tej luči je treba preučiti tudi prenovitev direktive o napotitvah. Vesela sem, da imamo pogosto priložnost, da spregovorimo z vami. Tudi na svetu imamo priložnost večkrat spregovoriti z ministri. In trudim se bilateralno stopati v stik z mm, posameznimi ministri, pristojnimi za to področje iz posameznih držav članic. Naše razprave pa potekajo na podlagi konkretnih dejstev in uh, vsebinskih razlag, tako da vsi vemo, o čem govorimo. Treba je najti rešitve v naših razpravah in to je pristop, eh, ki smo ga obrali. To je evropska metoda. In tudi pri tem težavnem dosjeju si bomo prizadevali za skupni odziv, za skupni odgovor. Tudi težavne stvari lahko izvedemo, če obstaja volja. Ker je volja, je pot in eh, če strnemo vrste, nam bo uspelo. Zastavljeno pa je bilo tudi vprašanje glede platforme za boj proti neprijavljenemu delu. Poročevalec gospod Pirinski je dejal, da bo 27. maja ta platforma začela delovati. Pri to vrstni platformi običajno udeležitem pustimo nekoliko manevrskega prostora, da oblikujejo lastno agendo. Ljudem damo možnost, da spregovorijo o vprašanju z različnih vidikov, z fiskalnega vidika in z vidika mm, inšpektoratov za delo. Te organe smo pozvali, da razmišljajo o izmenjavi najboljših praks, o razvoju skupih pobud, ker se drug od drugega lahko marsikaj naučimo. Mi pa radi zagotovili, da vse prakse, ki se izmenjujejo, zberemo nekje, tako da lahko potegnemo sklepe, ki so koristni za oblikovanje politik. To je torej tisto, kar pričakujemo od platforme. Seveda je pa od udeležencev odvisno, kako bodo oblikovali lastno agendo, zato da bi dosegli napredek in računamo na konstruktivno sodelovanje. Revščina. To je zelo delikaten problem. Omenili ste, da je revščina otrok um, izredno sramotna. Enako velja za revščino na splošno in treba je nekaj ukreniti za to, da se soočimo s temi težavami. Je pa to problem, ki ima veliko različnih obrazov. Veliko je instrumentov, ki jih imamo na voljo na evropski ravni, na državnih ravneh in na ravni regij. Veliko lahko storimo prek semestra, prek naših skladov lahko zagotovimo prispevke. Nekdo je dejal, da je zaposlovanje zelo pomembno vprašanje, če se želite boriti proti neenakosti in proti revščini. Vzpostavljanje delovnih mest je torej. Pomembna prioriteta in države članice v priporočilih pozivamo, da uberejo modern pristop, kar pa ne pomeni samo več fleksibilnosti. Z modernostjo imamo v mislih potrebo potem, da zagotoviti, zagotovite socialno zaščito ljudem, kadar jo potrebujejo, ko jih je treba zaščititi. Tako da je treba zagotoviti socialno varstvo. Ti mehanizmi morajo biti vedno v pripravljenosti. Zagotoviti moramo, da ljudi opolnomočujemo. Treba je zagotoviti, da ne padajo v zanko brezposelnosti. Mislim, da če uporabljamo te politike v različnih državah članicah, da nam bo uspelo doseči napredek pri boju proti revščini. Evropski socialni sklad prvič v zgodovini ESF-a predvideva minimalni odstotek, ki bo namenjen za socialno vključenost. In mislim, da je to pot, ki jo moramo nadaljevati. Vesela sem, da so se države članice obvezale, da bodo same storile več. In zahvala gre prav vašemu parlamentu, da je do tega napredka tudi prišlo. Veseli smo, da je to pobudo podparil tudi svet. Seveda je treba storiti še veliko. Priporočila za posamezne države so bile sprejete pred nekaj dnevi in tudi podrobno pokrivajo to vrstne vidike. Naj omenim še ravnotežje med poslovnim in družinskim življenjem. Gre za situacijo, v kateri smo se znašli po umiku direktive o materinskem dopustu. Sedaj začenjamo drugi krok razprav s socialnimi partnerji, tako da ugotovimo, kakšno je mnenje socialnih partnerjev. Ali so oni pre, pripravljeni prevzeti pobudo ali to prepuščajo nam. Skupaj z vami lahko razmislimo o tem, kako naprej. Če bodo socialni partnerji sami prevzeli to pobudo, jim bomo to z veseljem prepustili. Socialni partnerji in socialni dialog se, se nam zdita namreč izredno pomembna. Potem zelena delovna mesta in delovna mesta na podeželju. Seveda želimo vzpostavljati delovna mesta povsod, ne samo v mestih. Uporabljamo vse možne instrumente za to, da bi izpolnili tudi ta cilj. socialne pravice in um, mobilnost grejo z roko v roki. Tudi poročilo gospoda Balesa je govorilo o tem. Pri enotnem trgu ne gre samo za boj za preživetje med najbolje prilagojenimi podjetji. Ne, treba je spoštovati tudi socialne pravice in jih braniti. Potem, zastavljena so bila tudi konkretna vprašanja glede direktive o napotitvi strani gospe Stevens. Mislim, da se ne moram spustiti v podrobnosti tule. Bomo pa imeli v nadaljevanju še priložnost ob razpravi o posameznih um, zakonodajnih aktih spregovoriti o tem. Bi pa rada nekaj razjasnila, ker je preveč um, nerazumevanja glede naslednjega. Ko je govora o plačilih in plačah, ki veljajo za lokalne delavce, naj povem, da moramo to plačilo uporabljati tudi za napotenega delavca. Kar pa ne pomeni, da nekdo, ki prihaja iz države, kjer so plače načeloma više in je na to napoten v državo, kjer so plače nižje, da bo tam prejemal manjši dohodek. V primeru napotenega delavca je običajno tako, da je sklenil pogodbo z, z delodajalcem v izvorni državi. Ta omenja tudi plačilo. Če je potem ta delovec eh, napoten v neko drugo državo, kjer so plače v tem sektorju načeloma više ali niže, pa je treba to primerjati seveda tudi s eh, splošno situacijo v sektorju v državi napotitve. To je treba upoštevati. Treba je zagotoviti, da je plačilo vsaj enako stopni plačila v državi gostiteljici. Ne smemo pozabiti, da ima napoteni delavec še vedno pogodbo, ki jo je sklenil z delodajalcem v izvorni državi, ampak vseeno pod določeno minimalno stopnjo, ki velja, ne smemo iti. Kaj naj še izpostavim? Revščino in omenjenih 60 odstotkov, ko gre za povprečni dohodek. Torej, šlo je za pripombe, da bi vsak moral imeti vsaj 60 eh, odstotno minimalno plačilo. Tu ničesar ne narekujemo, samo priporočila podajamo v naših eh, priporočilih za posamezne države. Državam članicam lahko tu na tem področju samo pomagamo, da se izmenjujejo prakse, da si posredujejo informacije, tako da jih lahko tu kot komisija samo podprema. Gospod predsednik, vem, da sem se samo površinsko dotaknila številnih vprašanj, ki so bila zelo zanimiva. Z veseljem bomo upoštevali vaše pripombe tudi pri nadaljem oblikovanju politik, ampak upam, da razumete, da preprosto nisem imela časa, da bi ustrezno odgovorila na vsa vaša vprašanja, ampak najlepša hvala za zelo koristno izmenjavo mnen. Vsaj za nas je bila ta zagotovo zelo koristna. Hvala. Ja najlepša hvala, gospa komisarka. Držali ste se 12 minut, izvrstno vam je uspelo podati odgovore. Seveda nikoli nimamo dovolj časa, očitno bo naslednjič treba predvideti še nadaljih 15 minut. Če se bodo koordinatori držali svojih časovnih omejitev, nam bo naslednjič eh, vse skupaj še bolje uspelo. Tako da najlepša hvala. Kako naprej? Mm, z delom še nismo končali. Pri strukturiranem dialogu še delamo na mnenju odbora za zaposlovanje. 26. maja bo potekala še ena razprava na sestanku koordinatorjev. Kompromisi so že na voljo. 30. maja bomo v odboru o tem glasovali če m, mm, se ko koordinatori ne bodo mogli dogovoriti, pa bo to predloženo odboru predsednikov odborov in eh, oziroma konferenci predsednika odborov in na to bo zadeva v rokah komisije in upam, da boste upoštevali naše predloge, komentarje in kritike pri oblikovanju naslednjega delovnega programa za prihodnje leto. Najlepša hvala kratek premor, na to pa glasujemo. Hmm. Za koliko časa, gospod predsednik? Tako, kolegice in kolegi, nadaljujemo s četrto točko. Gre za glasovanje glede m, mm, nove in v prihodnost usmerjene in inovativne strategije za trgovino in naložbe. Joachim Šuster je pripravljalec in dokumente imate pred seboj. Začeli bomo z glasovanjem. Najprej prvi odstavek kompromis B dvignite roke, prosim, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet. Na to kompromis A. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Sledi kompromis M. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis C. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. Sledi predlog 14. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 15. O tem glasujemo skupaj s kompromisom L. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 18 za, proti, vzdržani. To bo pa treba preveriti elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sledi kompromis D. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejet. Predlog 27. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog 28. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog 29 je brezpredmeten, tako da predlog 32 za, proti vzdržani? Preverimo. Predlog spremembe 32. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Kompromis E, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis F, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, sprejet. Kompromis G, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 53 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis H, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Vzdržani predlog 64 za, proti. To bi rad preveril. Predlog 64. Glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 25 glasov in 25 glasov. Zavrnjeno. 65, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 66. 66. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Prej, sprejet. Kompromis I. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis J. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet sprejet. Predlog 84 je brezpredmeten, tako da smo pri 85. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Kompromis K. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Odstavek 9. 94. predlog, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis L. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 99. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 101. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog 102. Kdo je za? Proti? Mislim, da je sprejet. 103. Kdo je za? Prav bomo preverili predlog 102. Glasujemo elektronsko. Am alert gestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 103. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 104. O tem ni treba več glasovati, ker smo o njem že glasovali. Sedaj prehajamo na elektronsko glasovanje o celotnem predlogu. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 42 glasov proti 8. Čestitke poročevalcu. Sedaj pa peta točka na dnevnem eh, redu. Kako je mogoče skupno kmetijsko politiko povečati ustvarjanje delovnih mest na poždeželju? Najprej kompromisni predlog A to je za, proti, vzdržani, sprejet. Prelog 19. Prelog 19. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Prelog 23. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 24. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. 25. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverimo. Glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Predlog 26. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Kompromis B. Kdo je za? Proti? Proti? Vzdržani. Sprejet. Predlog 35. Kdo je za? Najprej pa še kompromis C. Se upravičujem, prehitam se bil. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Sedaj pa predlog 35. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog 36 in 37 skupaj. Kdo je za? Proti proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis D, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis F, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis E, kompromis E, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, sprejet. Predlog 49. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog 51. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog 53. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis G. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog 54. Za? Proti? Mislim, da je predlog sprejet, ampak ali želite, da to preverimo, pa dajmo. Predlog 54. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Predlog 56. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Mislim, da je predlog zavrnjen, ampak preverimo. Predlog 56. Glasujemo. Konec glasovanja. 34 glasovi zavrnjeno, ampak ni bilo jasno. Kompromis H. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog, predloga 59 in 60 za, proti, vzdržani. glasujemo samo o predlogu 59. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen? Kompromis I. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet? Predlog 69. Predlog 69 za, proti, vzdržani, zavrnjen sedemdeset. Kdo je za? Ne, ne bomo glasovali ločeno. Torej, sedemdeset v celoti. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Enainsedemdeset do oziroma 71 je brezpredmeten zaradi 69, ker je bil zavrnjen. A ne, 71. Glasujemo za, proti, zdržani. Preverimo. Ste vsi glasovali? Predlog je sprejet. 72, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 73 za proti, vzdržani. Predlog je sprejet. Predlog 74. Tu imamo glasovanje po delih. Najprej prvi del. Kdo je za? Proti, vzdržani. Mislim, da je prvi del zavrnjen, kar pomeni, da je drugi del brezpredmeten, kaj ne? Ampak preverimo najprej prvi del predloga 74. Preverjamo elektronsko. Ste vsi glasovali? 25 glasov proti 25. Torej, to sta dva različna stavka, tako da moramo glasovati tudi v drugem delu. 74. drugi del. Glasujemo elektronsko. Wenn es so knapp zugeht, Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Ta del je sprijet. 75, kdo je za? Proti? Mislim, da ste proti, ampak raje preverimo. Danes zadeve niso najbolj jasne. 75, preverjamo elektronsko. Haben alle abgestimmt? Ja ste vsi glasovali. Predlog je sprejet. 76. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Predlog je sprejet. 77. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Kompromisija. Kdo je za? Proti? Vzdržani? sprejet. Predlog 90. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverimo. Predlog spremembe 90. Preverjamo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Kompromis K. Za? Za? proti, vzdržani, sprejet, kompromis L, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, predlog 99, kdo je za, proti, No, pa preverimo. 99. Elektronsko glasovanje. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Predlog 100. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog 101. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog 104 in predlog 105. Kdo je za? Proti? Proti. Vzdržani. Zavrnjena. Kompromis M. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog 114. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 115. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 116. Za. Proti. Vzdržani. Vzdržani. Zavrnjen. 117 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog 118 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Kompromisna. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 123 za. Proti. Proti vzdržani. Preverimo 123. Ste vsi glasovali? Da. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. 124 in 125. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjena. Kompromis O. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog ena, to je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog dva, za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog tri, to je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog štiri, za, proti proti, vzdržani, sprejet. Predlog 5 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 6 za, proti, vzdržani, sprejet. In še končno glasovanje o celotnem poročilu. Glasujemo. Ste vsi glasovali, s tem je glasovanje konec. In rezultat je 39 za, 7 proti. Čestitke poročevalki. So. So, Tako, pa smo pri točki številka 6. Ocena strategije Evropske unije za mlade 2013-2015. Najprej kompromis A. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis B. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog 14. Kdo je za? Proti? Proti? preverimo predlog 14. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Kompromis C. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis D. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Vzdržani. Sprejet. Amandma 31. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog 32. To je za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog 33. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Preverimo, prosim. Predlog 33. Preverjamo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 30 glasov za. No, to bi pravzaprav moral ugotoviti. 34 sedaj z ustnim predlogom spremembe, o kateri ni treba glasovati. Ne? Kaj ne da? 34 za, proti, vzdržani. Sprejet. Predlog 35 za. Pardon, ta je brezpredmeten. Kompromis E. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog 45. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis F. Kdo je za? Proti proti, vzdržani, sprejet. Predlog 53, to je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 54 je brezpredmeten zaradi kompromisa F. Kompromis G, to je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis H, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet sprejet. Predlog 74 za, proti. Preverimo. Predlog 74 preverjamo elektronsko. Ja. Ste vsi glasovali? Da. Predlog je sprejet. Predlog 75 za, proti. Proti. tega pa nisem videl. Se upravičujem, bomo preverili elektronsko. 75. Am ali abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 26 glasov za. Predlog 76. Če bi bolj jasno glasovali, potem bi si prihranili marsikakšno preverbo. 76 za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis I, za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 65 za, ta je brezpredmeten, pardon. 79, predlog 79, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Ah ja, das steht hier bei mir noch nicht. Bei... Ah ja, pardon, tega tule še ni. Pri predlogu spremembe 80 je še ustni predlog spremembe, ki ga v mojem seznamu ni. Tako da moramo pri 80. predlogu upoštevati tudi ustni predlog spremembe. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeti. 81 je brezpredmeten, sedaj pa 82. Predlog 82, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 83, kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejet. 84 za, oziroma ta je brezpredmeten. 85 za, proti, vzdržani, sprejet. 86 za, proti, vzdržani, sprejet. 87 za, proti, vzdržani, sprejet. 87 za, pardon, 88. 88 za, proti, vzdržani, sprejet. 89 za, proti, vzdržani, sprejet sprejet. 90 za, proti, vzdržani, sprejet. 91 za, proti, vzdržani, sprejet. 92, o tem ni treba več glasovati, je brezpredmeten. Sedaj pa končno glasovanje. Glasujemo. Haben alle abgestimmt? Die ja ste vsi glasovali. Konec glasovanja. 47 glasov za, 4 proti. Čestitke poročevalcu. S tem smo končali z elektronskimi glasovanji. Najlepša hvala vsem. In sedaj smo spet ujeli našo časovnico. Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 7. Sedaj pa točka 7, dejavnosti učinek in dodana vrednost Evropskega sklada. Se lahko pogovarjate zunaj, tako da lahko tule nadaljujemo, prosim. Of the European Globalization Adjustment Fund. Glede Evropskega sklada za prilagoditev globalizacije med letoma 2007 in 2014, Marian Harkin je poročevalka. Danes bomo spregovorili o predlogih sprememb. Merjen Harking dobi besedo. Najlepša hvala, predsedujoči. Najprej se zahvaljujem vsem kolegicam in kolegom, ki so vložili predloge spremembe, 163 jih imamo. To je obvladljivo število. Namesto, da bi pregledovali posamezne predloge sprememb, zato nimamo časa, jih bom skušal obravnavati v sklopih in pokomentirati nekaj različnih predlogov sprememb, ki so bili vloženi. Danes pa bom predvsem prisluhnila temu, kar želite povedati vi, tako da boste lahko vsega, obrazložili tudi razloge za nekatere predloge sprememb. Veliko je bilo predlogov sprememb glede pričakovanja oziroma predvidevanja prestrukturiranja in sprememb. O tem smo se pogovarjali, ko smo na zadnje prenavljali sklad. Vključili smo nekaj manjših pripomb glede uredbe glede na to, da uredba velja za presežne delavce, je težko napovedati, kako naj bi potekalo prestrukturiranje. Seveda je dobro, da razmišljamo o spremembah uprave in o izgubah delovnih mest. Vendar pa EGF zaenkrat naj ne bi ustrezno poskrbijo za to. Pripravljen bom prisluhniti kolegom in kolegicam, kako predlagajo, naj se lotevamo tega, ampak trenutno ta sklad ne omogoča takih sprememb. Ne vemo, kako lahko vključimo te zamisli. Nekateri predlogi sprememb so bili dobri, morda ne nujno dobri, ampak vsekakor pozitivni glede vrednosti zadruga. Enako velja tudi za celotno področje trgovinske politike, tudi tam je bilo nekaj dobrih predlogov, ki temeljujejo tudi na zamisli, da sklada nikoli ne bi mogli uporabiti kot figovega lista za Evropsko komisijo, ki enostavno lahko rečejo, da je toliko in toliko izgubljenih delovnih mest, imamo pa IGF e za to, da se s tem soočamo. Številni ste podali jasne stališče o pozavesti. Smo pa prejeli številno številne predloge spremem vezane na trgovinske posle. To morda ni najboljši okvir za obravnavo teh zadev. Ponekod so navedene precej podrobne informacije, vendar pa mislim, da to poročilo ni nujno najbolj primerno za to, da izražate podporo te tipu CT ali čemorkoli že ter izražate stališče glede tega, kaj je v najlepšem redu in kaj ne. No, splošne pripombe bi vsega, kar lahko vključili in to tudi podpiram. Potem je bila cela kopica predlogov sprejem glede izboljšanja uredbe, predvsem v smislu zagotavljanja večje preglednosti, to bi splošno gledano lahko podprla. Nekaj predlogov sprememb je zadevalo tudi potrebo po bolj podrobni obravnavi MSP-jev in razmislek o tem, kako lahko delavci v majhnih in srednjih velikih podjetjih imajo koristi od EGF-a. Prav tako je bil povdaren pomen socialnega dialoga v vseh fazah izvrševanja in uporabe sklada. S tem se lahko strinjam. Ne vem, kdo je govoril o politiki spreminjanja namembnosti, Ne vem, morda je bil to Zandr, če bi mi lahko nekdo razložil, zakaj gre, bi bilo dobro. Potem tudi omemba zmanjševanja števila s 500 na 200, nekaj predlogov je bilo vezanih na to. Temu načeloma ne nasprotujem, je pa to razprava, ki je že potekala. Želela bi opozoriti kolege, da je predvidena izjema, skladno s katero se lahko države članice prijavijo za število bistveno niže od 500. 15 ali 16 odstotkov vseh zahtevkov lani je bilo vezanih na veliko niže zneske oziroma števila. Ta fleksibilnost je že predvidena in očitno zelo dobro deluje. Morda vse države članice tega še ne uporabljajo, vendar pa nekaj takega imamo. Zato mislim, da morda ni najboljša zamisel, da predlagate naj bi uredbo v tem smislu spreminjali. Se bom pa pogovorila s tistimi, ki menite, da bi morali te številke zmanjšati. No, drugi pa temu seveda izrazito nasprotujejo. Moje stališče je naslednje. Glede na to, da imamo to možnost, to izjemo, naj bi bilo to samo po sebi dovolj, že na osnovi števila zahtevkov je to jasno. Torej gre za zahteve oziroma zaprosile za manjše število odvečnih oziroma presežnih delavcev. Pregledali smo tudi različne faze EGF-a, že prejšnjič, oklestili teden tu, teden tam. Več kot pripravljena sem se pogovoriti s kolegi in kolegicami, ki mi lahko predstavijo praktične predloge, glede tega, kje lahko privrčujemo nekaj časa. Če nam bo to uspelo, mislim, da bomo upravili dobro delo pripravljena bom prisluhniti takim predlogom. Potem veliko pozitivnih predlogov sprememb glede tega, da mora biti usposabljanje v prihodnosti vezano na potrebe in tako dalje. Tudi to bi lahko podprla. Eden ali dva predloga glede dejstva, da le 33 odstotkov prejemnikov žensk. Nisem pripričana, kaj lahko v povezavi s tem storimo, se bom pogovorila s kolegi tudi o tem eden ali dva predloga sprememb sta zadevala to, da bi morala imeti država članica dobro delujočo vodilno agencijo, tako da bi predvidela tudi določeno mero fleksibilnosti pri obravnavi zahtev in v to vključila ustrezne organizacije. To je dobro zamisel, to omogoča nekaj porožnosti na nacionalni ravni, obenem pa se izboljša tudi delovanje IGF-a. E Žal mi je bilo, da sta dva kolega črtala oziroma spregledala dejstvo, da obstajajo še nekateri drugi pozitivni učinki EGF-a. To, da ljudje postanejo bolj zaposljivi, da dobijo tudi občutek, da zdaj lahko iščejo zaposlitev, še posebej v situacijah, ko posamezniki še niso imeli zaposlitve. Mislim, da v tem primeru so ti vidiki pomembni in upam, da se bomo glede tega lahko strinjali. Nekaj je bilo predlogov sprememb tudi glede trenutne zaposlitve v razmerju do prejšnje zaposlitve, ali je zaposlitev boljša ali slabša. Tudi o tem sem se pripravljena pogovarjati. Potem člen 7b, zgornja meja, nekaj različnih predlogov je bilo pri tej točki. Mislim, da smo se izrazito zauzemali za to, da bi to omejili že prejšnjikrat, pri tem smo bili precej uspešni, sama bi si želela to mejo še nekoliko znižati. Moram pa povedati, da na osnovi pogajanj v povezavi s tem poročilom sem sprejela zelo jasno sporočilo z različnih strani, da se tega pragu ne smemo dotikati. To naj bi omogočalo tudi določeno prožnost delavcem. V belgijski situaciji naj bi se porabilo le 5 odstotkov za manjše spodbude delavcem. Sama bi se že lahko nagibala v to smer, vendar moram povedati, da sem med pogajanji dobila drugačen vtis. Nekaj je bilo predlogo spremem glede tega, da obžalujete okleščena sredstva, predvidena za sklad. To so torej nekatere te splošne pripombe po točkah, ki ste jih omenjali, kolegi in kolegice. Cenila bi to, da če imate kakšne specifične predloge sprememb, da jih tudi obrazložite, če je to potrebno. Upam pa, da bomo lahko sodelovali tudi z sami poročevalci v senci. Veselim se prihodnega dela pri tem, da se je. Hvala. Najlepša hvala, Marin Harkin. Sedaj pa sledi krog za poročevalce v senci. Najprej Čaba Cugor za ELS. Najlepša hvala, bom spregovoril v angliščini. Tudi mene veseli, da je bilo tukaj pred, toliko predlogov sprememb, to jasno kaže na to, kako razsežna je kriza zaradi presežnih delavcev, oben pa kaže tudi na potrebo po reševanju te krize. Nekateri predlogi sprememb ne sodijo v področju uporabe IGF-a, e vendar pa mislim, da bi jih morali vključiti v to in izčrpno poročilo še izboljšati. Še posebej pozdravljam tiste predloge sprememb, tudi predloge pročevalke glede pomena ocenjevanja in napovedovanja lokalnih potreb na trgu dela, s čimer naj bi poenostavili in pospešili tudi integracijo presežnih delavcev, potem tudi pravočasne intervencije strani držav članic, zato da bi se doseglo čim višjo stopnjo prejemnikov in upravičencev, potem bi bilo treba integrirati tudi projekte v gradbenem sektorju. Treba pa je poskrbeti tudi za boljše zaposlovanje znotraj MSP-ja. Veselim se pogovorov in razprav z poročevalko in poročevalci v senci. Hvala. Ja, Marita Ulfskog. Hvala. Marita Ulfskog za SND. Uh, eh, well, again, I'd like to... Znova se zahvaljujem gospe Harkin za upravljeno delo, za dobre prispevke, prav tako številnim poročevalcem senci za dobro premišljene in umestne predloge spremem. Veselim se dela, ki nas še čaka. To kaže na to, da vsi jemljemo ulogo in pomen IGF-a e resno. Sklad ima zelo pomembno ulogo. In moramo storiti vse, kar je v naših močeh, zato, da bomo zagotovili dobro delovanje in boljše delovanje tega sklada v prihodnosti. In kolikor vem, se različne politične skupine strinjajo glede tega. Predlogi sprememb stranine, strani SD zadevajo vprašanja, ki smo jih obravnavali že prej v tem odboru. Pogovarjali smo se naprimer o tem, da trgovinski sporazumi, ki jih sklepa Evropska unija, pogosto vodijo v nepotrebne situacije, zaradi česar potrebujemo EGF. Jasni moramo biti glede tega, da sklad za prilagoditev globalizacije ne more biti rešitev za izgubo delovnih mest zaradi slabih trgovinskih sporozumov. Ne smemo povzročati težav po eni strani oziroma z eno roko, reševati pa jih z drugo. EGF ima omejena sredstva, glede na namen, ki naj bi ga izpolnjeval, in v predlogu pozivamo tudi k dodatnim sredstvom. Moramo pa se prepričati tudi glede tega, da sklad uporabljamo za tiste primere, kjer obstajajo največje potrebe. Naprimer, ko so ogroženi in prizadeti celotni sektori, zaradi česar je treba izvesti reforme. Podpirati moramo strukturne prilagoditve, ne pa, da podpiramo posamezne družbe in podjetja, ki zapuščajo Evropsko unijo. Prav tako imamo nekaj predlogov sprejem glede evropskih predpisov za prestrukturiranje, ki naj bi bili pravno zavezujoči. Evropski parlament je k temu komisijo že pozival in zdaj je že skrajni trenutek, da se to izpelje. Sklad ne bi se uporabljal za izredne razmere. To ne more biti sklad za izredne razmere, če ga sistematično izkoriščamo iz napačnih razlogov. Podjetja morajo prevzemati več odgovornosti za svoja dejanja. Prav tako moramo bolje spremljati učinek sklada za prilagoditev globalizacije, povečati pa moramo preglednost. Če bomo še vedno morali delovati na osnovi omejenih sredstev, moramo poskrbeti za to, da jih uporabljamo na pravilen način in pravočasno. Najlepša za vaš trud za enkrat, gospa Harkin in prav gotovo vas bomo podpirali tudi v delu, ki nas še čaka. Za EKR bi bil sedaj na vrsti gospod Krasnodebski, ki pa ga ni tu. Ni videti, da bi kdo spregovoril na mesto njega, tako da sledi Lynn Boylan za GUE. Uh, thank you, chair, and I also like to... Najlepša hvala, predsedujoči. Tudi jaz se zahvaljujem poročevalki za upravljeno delo pri osnutku poročila. Želela bi omeniti nekaj specifičnih predlogov sprejem, ki smo jih vložili in ki temelijo na izkušnjah, ki jih imamo z izvajanjem EGF-a na Irskem, tudi na osnovi posvetovanj z deležniki na Irskem. Ena izmed največjih težav je to, da se sredstva slabo porabljajo. Gre za nepravočasno slabo izvrševanje programov EGF na milijone evrov se vračajo na Evropsko komisijo, zaradi tega, ker delovci niso mogli ustrezno izpeljati postopka, se vključiti v to. 1,4 milijona, 4 milijona evrov se bodo morali vrniti. In v tem primeru tudi ni šlo za pomankanje javne obveščenosti, ampak je šlo za slabo transparentnost na ravni države članice. Prav tako predlagamo, da bi morala Evropska komisija spodbojati države članice, da ima posebno specializirano vodilno agencijo za izvajanje teh programov na nacionalni ravni in te vodilne agencije bi morali dobiti tudi ustrezna pooblastila za čim boljše črpanje razpoložljivih sredstev. Predlagali smo tudi umestno poročanje komisiji in pristojnim organom v državi članici. To poročanje bi moralo biti obvezno in vključevati tudi podrobne podatke o ocenah izdatkov. Temu bi morali biti slediti tudi drugi ukrepi za odobritev, zato da ne je prišlo do podmirnega iskoriščene sredstva. Tako bi morali zagotoviti tudi boljši javni nadzor in prevzemanje odgovornosti. Intervencijsko obdobje bi morali imeti v dolžini dveh let, prav tako predlagamo spremembo, da se podaljša obdobje na dve leti po trenutku odobritve programa ali sredstva. Tudi tukaj je šlo za težave za izvajanje. Prav tako smo razmišljali o vprašanjih povezanih z usposabljanjem. Številni programi trajajo več let, sklad pa recimo preneha financirati to usposabljanje nekje na sredini trajanja. Podpiramo predlog spremembe, da se financira večletno financiranje tudi po tem, ko program poteče, ukolikor je datum znotraj, datum začetka programa znotraj predvidene časovnice, zato da lahko ljudje dokončajo z izobraževanjem ali usposabljanjem, v katero so se vključili. Še nekaj smo opazili. Slabo uporabo sredstev za upravičen potrebe na Irskem. Pozivali smo tudi predstavitev oziroma predstavništvo, zastopništvo prostovoljnega sektorja. Opredelili bi lahko torej ogrožene osebe, posameznike, tako da bi lahko maksimizirali uporabo sredstev. Prav tako mislim, da bi morale države članice morale imeti možnost, da zaprosil za pomoč pri relevantni agenciji pri porabi teh sredstev. Države članice pa so imeli tudi nekatere težave, zato bi morali izvesti neodvisen pregled izvajanja programov, pri tem pa se še posebej osredotočiti na vprašanje opredelitve potreb. Zato bi lahko nekako identificirali najboljšo prakso in izboljšali izvrševanje. Kot so povedali nekateri kolegi, imamo omejena sredstva in zato moramo poskrbeti za to, da to, kar se dogaja, dejansko tudi ima določen učinek. Vse, kar sodi na področje zaposlovanja mladih, bi moralo biti upravičeno za uporabo sredstev iz programov EGF. To so nekatere predloge spremembe iz naše skupine. Z veseljem pa bomo sodelovali tudi s poročevalko in sporočevalci v Sence pri doseganju kompromisov. Hvala. Danke, Tatjana Čtanuka. Hvala, gospod Danuka. Najlepša hvala, govorila bom v imenu Monike Vane, ki se opravičuje za odsotnost, morala se odeležiti sestanka koordinatorjev na drugem odboru. Glavni predlogi naše skupine. Strinjamo se s poročevalko glede nižanja pragov. Izjema v členu 4.2 omogoča ustrezno fleksibilnost v tem smislu. kot smo se pogovarjali že med prejšnjimi sestanki, je naš glavni pomislek, kot smo že omenili, to, da se v nekaterih primerjih zdi, da ima nekatere države članice korist od financiranja IGF, e s čimer nadomeščajo prevzemanje odgovornosti na nacionalni ravni. Moramo vzpostaviti pravila, ki bodo to preprečevala. Kar zadeva dodelitve sredstev. Mislim, da bi morali to uskladiti za priporočili Evropskega računskega sodišča, zato da bo EGF zagotavljal največjo dodano vrednost. Uložili smo 16 predlaganih sprememb, predlogov sprememb in veselimo se tudi kompromisov s poročevalko. Hvala. Dankeschön. Najlepša hvala, Laura Adžeja, za EFDD. Je pa ne vidim v dvorani, tako da To bi gospod Martna besedo verjetno za Maro Bicoto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospa Bicoto se upravičuje za odsotnost, prebrabom to besedilo. Osebno pa bi se najprej zahvalil gospe Harkine za opravljeno delo. Analiza oziroma cena učinka ni bila dovolj transparentna, to je pravilno ugotovila, prav tako obstajajo vrzeli v delovanju sistema EGF in tudi MSP niso dovolj zastopani v tem sistemu. Kaj pravi gospa Bizoto? Spoštovani kolegi, cenim stališča številnih kolegov, ki želijo poudarjati to, da je treba oblikovati čim bolj izčrpno tabelo, tako da bomo videli, kakšne so bile dejavnosti tega sklada v preteklosti in kaj bi moral ta sklad postati v prihodnosti. To je instrument za izredne razmere, za pomoč tistim državljanom, ki so izgubili delovno mesto. To je posledica različnih dejavnikov, kot naprimer gospodarska kriza in globalizacija. Strinjam se z nekaterimi stališči kolegov, ki pravijo, da trgovinska politika Evropske unije in pa politika zategovanja pasov prav gotovo sta med razlogi fenomena, kot je delokalizacija, relokalizacija, reorganizacija proizvodnje in pa eksternalizacija proizvodnje, kar prav gotovo še slabša situacija v smislu zaposlovanja pri naših državljanih. Še posebej so bile prizadeta majhna srednja velika podjetja in zato mislim, da moramo znižati prag odpuščanja, zato da bodo lahko tudi ta podjetja dostopala do sklada za prilagoditev globalizacije. Zaključuje, ta sklad ne rešuje problematike brezposobnosti v Evropski uniji in obenem upa, da sklad v prihodnosti ne bo postavljena kakšna podlaga za sklepanje trgovinskih sporozumov, kot je TTIP, ki je pripeljal oziroma bo pripeljal do več kot 600 tisoč izgub delovnih mest. In ta Evropski sklad za prilagoditev bi moral biti transparenten in obenem vedno dostopen javnosti v obsegu vseh dokumentov, ali gre za zahtevke, ali gre za notranje posvetovanje, ali gre za nadzorne preglede. No, toliko v imenu, gospe Bizoto. Hvala. S tem smo zaključili s krogom porčevalcev v senci. Sedaj pa Agnes Jongerius. In Izkoristila bom to priložnost, da sem na obeh odborih, zato da predstavim tudi stališče INTE. Tudi tam smo sklepali nekatere kompromise, ki bi lahko prispevali k delu Marjen Harkin. Najprej se poročevalki zahvaljujem za upravljeno delo. Bi pa želela povedati nekaj z vidika odbora. INTE o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji. Kot je že povedala Marita Ulfskog, to seveda ni najbolj primerna priložnost, da bi izražali stališča operenja proti trgovinskim vsega sporazumom na odboru in da seveda spodbujamo sklepanju pravih trgovinskih sporazumov, moramo pa se zavedati, da celo v primeru zelo dobrih trgovinskih sporazumov bodo vedno zmagovalci in poraženci. In če boste dobro upravili svoje delo, seveda lahko upate na to, da bo več zmagovalcev kot poražencev, vendar tudi v teh primerih se lahko zgodi, da se bodo državljani znašli v slabi situaciji. No, tudi tem državljanom seveda moramo pomagati, da se ponovno umestijo v trg dela. Namesto, da se soočimo z vprašanjem izgube v sektorjih ali regijah, zanašamo na sklade namesto da bi organizirali konkretne razprave glede tega, kako bi lahko našli pot naprej in pomagali prizadetim delavcem, podjetjem in regijam. V stališču odbora INTA smo skušali podarjati predvsem to, da moramo izvesti dobre ocene učinka že vnaprej to moramo kombinirati tudi z boljšimi informacijami in ustreznim postopkom posvetovanja za vse upletene. V stališču odbora INTA pozivamo tudi k nacionalnemu socialnemu načrtu, ne vem ali se temu tako reče, torej da se za omizje usedejo delodajalci in delojemalci, se pogovorijo o tem vprašanju že vnaprej, namesto da čaka, dokler se ne zgodi ta izguba delovnih mest. Prav tako pozivamo k zniževanju pragov za upravičenost do uporabe sredstev EGF-a. Če želimo podati pravo sporočilo, mislim, da moramo povedati, da smo tudi na strani tistih, ki bodo kaj izgubili v tej globalizirani situaciji. Na to pa še možnost izjeme, ta nam prav gotovo omogoča nekaj fleksibilnosti, tudi v tem smislu bi lahko oblikovali ustrezno sporočilo. Potem pa še migracijsko vprašanje, to je zelo vroča razprava, trenutno tudi v povzavi z stanjem tržne ekonomije na kitajskem, ocena učinka, socialni dialog, soočanje z vprašanji, to je nekaj, kar smo izpostavljali v stališču odbora INTA. In upam, da vam bo uspelo to ugraditi tudi v poročilo odbora EMPL. Če vam lahko pomagam pri tem ali pa vam podam še dodatna pojasnila, bom to z veseljem storila. Hvala. Jetzt folgt Maria Arena. Hvala, sedaj pa Marija Arena. Merci, uh, merci a... Hvala lepa, Marjan Harklin, za delo, ki ga opravlja pri tem poročilu, pa tudi nasplošno pri tem skladu. Hvala lepa tudi Mariti za opravljeno delo. Sem v podobnem položaju kot kolegica, sem v obeh odborih Inti in Empel, Mislim, da bi res morali uporabiti sklad za prilagajanje globalizaciji tudi na področju trgovinskih politik. Mi bi si želeli, da bi pripravili bolj poglobljene študije učinka, tako na sektorski kot na regionalni ravni, s tem bi lažje pospremili vse spremembe, ki se dogajajo tudi v najboljšem trgovinskem sporazumu nekatere regije in sektori izgubijo, zato bi morali ustrezno stvari dopolniti pri vseh sporazumih. Mislim, da bi morali biti zelo previdni pri samem skladu, pa tudi pri regijah, ki so najbolj prizadete. Če pride do prestrukturiranja v sektorjih, ki so koncentrirani v posamezni regiji, lahko pride do dezertifikacije v teh regijah, kajti težko bomo prekvalificirali delavce v teh regijah, glede na to, da industrije enostavno več ne bo. Zato mora ta sklad prispevati k oblikovanju novih delovnih mest, zato da obdržimo ljudi v posamezni regiji. To je ključnega pomena in vse predloge s tem v zvezi bi morali podpreti, bolj kot to počnemo v tem trenutku resnično bi morali skrbeti za to, da evropske regije ne bodo postale brez dejavnosti in da jih prebivalci ne bodo zapuščali. Večjo raven zaščite bi morali ponuditi regijam. Potem vprašanje ponovnega vključevanja. Vsi bi morali sodelovati pri tem delu tiste regije, kjer je brezposelnost zelo visoka pa le s težavo ponujajo mladim možnosti za kakršno koli mobilnost. Danes dopovdne smo govorili o posebnem programu. Posebne programe za nic bi morali podpirati. Več bi morali posvetiti pozornosti predvsem državljanom z nižjo stopnjo kvalificiranosti. Obstajajo tudi drugi skladi, ki nam lahko pomagajo razreševati določene težave, naprimer Evropski socialni sklad. Ne smemo mešati ciljev enih in drugih skladov od Evropskega sklada za prilagajanje globalizaciji, ki ima na voljo 150 milijonov evrov. Ne moramo zahtevati, da stori vse na področju ponovnega vključevanja. Tudi Evropski kmetijski sklad in tudi socialni sklad bi morala biti vir za pomoč vsem tem posameznikom. Hvala. S tem smo zaključili tudi s krogom za razprav s člani odbora. Tako da pozdravljam Džilarda Tamaša iz komisije. Besedo dajem komisiji. Hvala predsednik za besedo. Naj se najprej iskreno zahvalim parlamentu in odboru za opravljeno delo. Hvala, da ste v razpravi posvetili toliko pozornosti skladu. Kar zadeva komisijo, naj podam nekaj splošnih odzivov na posamezne skupine predlogov sprememb. Ne bom se spuščal v posamezne predloge, ampak se bom dotaknil zgolj nekaterih vidikov. Tako kot je povedala gospa Harkin, na nek način moramo vnaprej predvideti spremembe. Ampak sklad EGF ni namenjen temu, da bi vnaprej predvideval spremembe ali da bi spremljal določene trgovinske sporazume v smislu, kakšen vpliv imajo. Sklad za prilagajanje globalizaciji ni namenjen temu. To bi res rad podaril takoj na začetku. Potem kaj lahko komisija stori v tem hipu. Pri tem skladu imamo na voljo strukturo, znotraj katere se vsi učimo. Izvedbene agencije z držav članic se dvakrat letno sestanejo in med vsemi deležniki bi morali spodbujati predvsem vzajemno učenje. Mi skušamo identificirati najboljše prakse iz različnih držav članic, skušamo deliti znanje, strokovno znanje, tudi med tiste države, ki niso tako zelo uspešne na tem področju boljše izvajanje je ključna formulacija, bolj ciljno usmerjeno delovanje. Prav tako IGF e bi moral biti bolj regionalno ciljno usmerjen. Vse to lahko seveda opravimo skupaj z državami članicami tudi na prihodnih srečanjih. Kar nekaj priporočil je naslovljenih na to tematiko. Zagotovo bi morali izboljšati komuniciranje v zvezi s tem skladom, da bo vedno več deležnikov, regionalnih in lokalnih akterjev bilo seznanjenih s tem skladom, pa tudi s priložnostmi, ki jih ta sklad ponuja. Še enkrat hvala lepa poročevalki, poročevalcem v senci za res obsežne komentarje in predloge. Te bomo seveda upoštevali, ko bomo pripravljali kompromisno besedilo. Hvala. So, danke schön, abschließen. Najlepša hvala. Na koncu pa še Merjen Harkin. Hvala, predsednik. Hvala lepa vsem, ki ste se oglasili v razpravi. Hvala vsem poročevalcem v senci in ostalim kolegicam in kolegom. Cenim vaše pripombe. Zelo nakratko. Gospod Sogor je omenil nekaj sektorjev, kjer bo potrebna dodatna izgradnja, kjer bo potrebno prestrukturiranje. Nekaj predlogov sprememb je bilo vloženih s tem v zvezi pozitivnih predlogov. Strinjam se, gospod Urskog, da bomo težko rešili težave, tako kot smo si zamislili, da bomo jemali iz enega sklada in to namenili za reševanje zadev, ki bi se morali reševati v okviru drugega sklada. Na podlagi vloženih predlogov sprememb ugotavljam, da se sklad za prilagajanje globalizaciji uporablja za neke vrste krinko. Seveda komisarji pravijo, ja, pri vsakem trgovinskem sporazumu se zgodi, da določena delovna mesta izgubimo, ampak na voljo imamo sklad za prilagoditev v globalizaciji. 150 milijonov letno imamo na voljo v okviru tem skladu, ampak ni pomemben zgolj znesek, pomembna je sama struktura sklada in kako sklad polnimo sredstvi. V nekaterih okoliščinah bi ta sklad sicer lahko prilagodili. Pomembno pa je, da podamo zelo jasno politično izjavo v smislu, da ne moremo nekega trgovinskega sporazuma podpisati, čeprav vemo, da bo prišlo do izgube delovnih mest zgolj zaradi tega, ker imamo na voljo ta mali sklad, ki nam bi potem vse rešil. Strinjam se z gospodovsko, ki pravi, da bi morali podpreti strukturno prilagajanje. Mislim, da bi morali opraviti bolj podrobno razpravo s tem v zvezi, da bomo vedeli, kaj lahko storimo, kakšne predloge lahko podamo. Tako kot pri trgovini, tudi tu ni nič takšnega, kar bi nam preprečevalo, da v poročilo zapišemo politično izjavo s tem v zvezi. Strenjam se, da gre tu za sklad za izredne razmere. Kolegica Bojlen je to omenjala. včasih res porabimo premalo denarja, ker ljudje enostavno dobijo delo in ne potrebujejo sredstev iz tega sklada. Ali pa upravijo kratkoročno usposabljanje, kar je pozitivno. Ločiti moramo pozitivno od negativnega. Se pa strinjam, da bi morali v okviru mestnega pregleda oceniti tudi. Ne, naj povem drugače. Nimam v mislih umestnega pregleda. Vsaka država bi morala preveriti, kako srednjeročno program napreduje in ali lahko določena sredstva, za katera so se zauzeli, porabijo za tiste, ki dostopajo do sklada in ga koristijo, namesto da se sredstva vračajo nazaj. Nekje 50 odstotkov sredstev se porabi iz tega sklada, če se motim, bo komisija popravila. Več razlogov je, zakaj se premalo sredstev porabi nekateri so pozitivni, nekateri negativni razlogi, vendar moramo med njimi ločevati. Strinjam se, da bi potrebovali vodilno agencijo, s tem bi tudi države članice razbremenili, kar zadeva triletno obdobje. Sama sem se borila glede tega in na zadnjem pregledu sem bila poražena, ker me kolegi enostavno niso podprli. Tisti, ki se želijo prekvalificirati, potrebujejo vsaj tri letno usposabljanje, ampak vedno znova so izpostavljali argument, da je sklad za prilagajanje globalizaciji izredni sklad, za vse druge namene lahko uporabimo socialni sklad. Strinjam se tudi z izjemami za nic tudi po letu 2017. Gospa Vana je omenila računsko sodišče člen 7b, tudi o tem se bomo še pogovarjali. Upam, da se bomo speli dogovoriti. Gospa Bizoto je govorila o MSP-jih, to je zelo pomembno, da naj bi znižali prak. Se bomo pogovorili, načeloma nimam nič proti temu, da bi se prak znižal. Vprašanje pa je, ali se bo s tem dejansko sam regulativni okvir izboljšal. Mislim, da je preglednost pomembna, dostop do dokumentov tudi, o tem sem se pogovarjala s komisijo. Države članice so tiste, ki ne objavljajo dokumentov javno, zato bi morali podati jasno izjavo s tem v zvezi. Hvala lepa za prispevke tudi kolegov iz Inte. Nekaj pomembnih zadev ste izpostavili. Pri vsakem trgovinskem sporozumu obstajajo zmagovalci in poraženci. Tisto, kar potrebujemo, je dobra ocena učinka. Zagotovo lahko postavimo pod vprašaj vse tisto, kar smo imeli na voljo do sedaj. Naprimer, premalo podrobno smo se lotili posameznih vprašanj, sektorje in regije sicer omenjamo, ampak 600 tisoč oseb izgubi delovno mesto v enem območju te osebe naj bi se potem enostavno preselile v drugo regijo in tam dobile delo. Mislim, da to ni realno, tak model ne deluje ne za sektorje, ne za regije. Zagotovo potrebujemo boljše ocene učinka. Če bi prišli do tega v okviru socialnega dialoga, bi lažje tudi upravljali s trgovino. Če si proti trgovini, si pač proti trgovini. Ja, vem, da vi niste, ampak nekateri trgovine enostavno ne marajo. To je treba povedati. Vendar, če trgovino podpiraš, potem bi bilo dobro, če bi imeli možnost, da podamo predloge za to, da bi dosegli v okviru trgovine tudi čim boljše rezultate. Socialni dialog nam lahko pri tem pomaga. Gospa Rina je govorila o regijah. No, nekaj bomo že našli, da bomo ustavili v to poročilo s tem v zvezi. Strinjam se, da ta sklad ne bo razrešil vsega. Slišala sem tudi mnenje komisije. Prestrukturiranje ni ključna stvar, s katero bi se sklad ukvarjal. Lahko pa podamo izjavo v smislu, da bi morali nekaj storiti tudi na področju prestrukturiranja. Podpiram komisijo pri delu, ki ga upravlja. Komisija skuša spodbuditi vzajemno učenje. Vem, da skušate zagotoviti to, da bi se države učile druga od druge, kar nekaj dobrih programov imamo na voljo. Tako da to bi bil nek splošen odziv na to, kar sem slišala. Vesela sem, da je bila večina komentarjev pozitivna. Želimo si izboljšati to uredbo in upam, da bomo uspeli doseči dogovor o tem. Hvala. Marjan Harkin, damic. Marjan Harkin, najlepša hvala. S tem smo končali z obravnavo te točke. 15. ali 16. junija bomo glasovali v odboru Empel, do takrat pa je treba še marsikaj postoriti, kakor sem razumel iz pripomp. In eh, poročevalki in poročevalcem v senci želim veliko uspeha. Mi pa se ponovno vidimo 30. maja od 15.30 ure do 19.30 ure, je zdaj zapisano na mojem seznamu torej od 15.30 do 19. Tako, to bo prav, od 15.30 do 19. Vsem želim lep večer in srečno pot domov. Hvala.